machen und zusätzlich hier erscheinen werden. Upam, da bo kmalo prišlo še več poslancev. Veseli me, da je danes z nami luksemburški minister za zonanje zadeve Jean Asselborn, ki predstavlja predsedstvo. Povedal nam bo več o prednostnih nalogah luksemburškega predsedstva v zvezi s širitvijo. Naj vas pa obvestim, da smo v zadnjih dneh, da sem v zadnjih dneh bil v Kijevu, Tiflisu in Moskvi, da je on bil tam in sedaj bi vas prosil, da torej poda več informacij tudi o tem, ker bo delegacija Evropskega parlamenta šla naslednji teden tudi v Tiflis in v Kijev in mislim, da bi to bilo pomembno za nas. Zunanje politično smo doživeli kar veliko ta teden. V Libiji smo dosegli dogovor, se zdi. Potem v Makedoniji so se dogovorili glede postopka do volitev in pozorno spremljamo tudi iransko vprašanje, ki je najboljša novica tedna. Torej, nimamo samo slabih novic, imamo tudi dobre novice, tudi to je potrebno ugotoviti. Grčija, ali je to dobra ali slaba novica, to pa je seveda odvisno od vsakega posameznika, kako to ovrednoti. Gotovo si enotni ne bomo. Gospod Aselborn mora oditi 16.05, ker bo zastopal visoko predstavnico podpredsednico Mogrini. Zato prosim, da se držimo časa za govor. in mislim, da bomo imeli še večkrat priložnost se sestati z njim kot luksemburškim zadanjem ministrom, pa tudi kot poročevalcem po sestankih, če visoka predstavnica ne bo mogla opravljati svoje funkcije in biti tu z nami. In potem boš gotovo ti prevzel to, žal. Prosim, beseda je tvoja. Hvala lepa. Predsednik, dragi Elmar, bom začel po nemško glede tega, kar si me vprašal. Moskva, Kijev. Če torej začnemo pozitivno, vemo, da je svet v Rigi, vrh v Rigi, bil tak, da je prinesel nekoliko obupa v določenih državah, sosednih držav, pa tudi državah Evropske unije. Vedeti pa moramo, da je ta pridržitveni sporazum izvajan v treh državah. V Moldaviji, v Gruziji in seveda v Ukrajini. In poskušali bomo s komisijo in začeli smo že s tem, s temi tremi državami, organizirati sestanek glede izvedbe pridržitvenega sporazuma, tako da bomo potem videli, kako je z izvajanjem tega sporazuma. To je tudi bila prošnja, ki sem jo dobil z grozinske strani in bomo videli, kako lahko to uredimo. Glavna tema, če sem kratek, pa je sledeča. Torej, Moskva, Kijev in potem Tbilisi. Seveda, vse, kar se dogaja v Ukrajini, je zelo pomembno. Morda lahko z eno besedo povem, kakšen je moj občutek. Občutek imam, da je interpretacija sporozuma iz Minska popolnoma drugačna v Moskvi. Popolnoma drugače kot v evropskih državah in seveda tudi v Ukrajini. V Moskvi, gleda na 2, 3, 17, 18, 23 na odstavke, na podrobnosti, mi pa v sporozumu iz Minska vidimo potrebo in možnost, da pride do premirja in da lahko potem to politično nadgradimo. Po našem mnenju je to stališče, ki ga v Moskvi ne delijo. Potem pa še dve dobri sporočili. Z malo sreče in z malo energije bi lahko še julija opravili prvo obravnavo ustavne reforme. Tudi spremembo, kar se tiče avtonomije in samoupravljanja. Morda bi to lahko opravili še v prvi obravnavi, upajmo. Prav tako obstaja upanje, da bi volilni zakon tudi lahko jeseni bil spremenjen. To sta torej dve dobri novici. in seveda si obe možnosti zaslužita našo podporo. Kaj sem ugotovil v Kijevu pri vseh mojih razpravah, sem videl boj proti korupciji. Korupcija je vse navzoča v tej državi, to predsednik Porošenko ve. In vse, kar se da storiti, skušajo storiti. In seveda potrebno je zrušiti monopole, tako da potem oligarhi ne bodo več imeli takšne moči in da bo potem od policije do pravosodja možno obvladati korupcijo. Volja obstaja, vendar pa prepričan sem, da mora v Ukrajini nastati nova, tudi nova motivacija za to, da bi gospodarske, socialne perspektive znovo nadgradili. To je v tem trenutku zelo težavno. Moramo vedeti, da je to država tik pred vojno, ki je destabilizirana in kjer nihče pravzaprav ne ve, kakšna bo prihodnost. Zato je ekstremnega pomena, da poskušamo obdržati ta koncept iz Minska, ohraniti pritisk, da bi morda v Moskvi končno spremenili način razmišljanja. V Evropski uniji, to je naloga Federike Mogherini, ampak v našem predsedstvu bo to tudi vodilna tema, smo se odločili, da bomo podaljšali sankcije do januarja 2016. Tukaj se ne bo, po mojem mnenju, nič spremenilo, če ne bo resnično prišlo do velikanskih premikov pri razmišljanju in do izvajanja sporozuma iz Minska. To je torej nekaj vtisov, ki jih prinašam v Evropski parlament. Od Tbilisijo pa sem bil pozitivno presenečen, kako entuzijastično so skušali ta pridržiteni sporozum tudi izvajati. Absolutno pomembno je, da jih podpremo pri tem. Pomembno je tudi zato, ker sem bil na meji z Južno Osetijo in tam smo videli žalostne podobe, ki smo jih včasih imeli v Evropi. Bodeča žica, na obeh straneh pa vojska policija. In vidimo lahko, da meja razpolovi vasi in so potem tudi sorodniki ločeni drug od drugega. Kar se tiče Evropske unije, moramo tu tako imenovane eh, zamrznjene konflikte upoštevati, jih ne izgubiti iz pred oči. Sedaj pa prehajam na francoščino glede širitve in se bom osredotočil predvsem na tri države, Črna Gora, Srbija in pa Turčija so te tri države. Torej s temi kandidatkami so pogajanja formalno odprta. Uh, in zato torej sedaj prevzemamo odgovornost kot eh, predsedstvo. Luksemburg je znan kot država, ki podpira takšne procese. Torej te države kandidatke smo povabili na sedem neformalnih srečanj v času predsedovanja, torej smo se še dodatno potrudili. Uh, glede na tisto, kar smo že naredili v preteklosti. To bi moralo torej omogočiti državam, da se lotijo vsebine in pa um, na vsak način um, bomo torej na svetu PNZ 9. in 50. julija opravili razpravo, potem okolje 22. in 23. julija, potem evropske zadeve um, 23. in 24. julija, potem 5. in 6. septembra potem teritorijalno sodelovanje novembra in pa evropska politika novembra, tudi in potem še generalni direktori za Evropo, to pa tudi julija. Potem Turčija in pa Črna Gora. S tema dvema državama smo odprli nova pogajalska pogajanja in tudi njih bomo povabili na Epsko jutri in po jutrišnjem v Luksemburg. Potem eh, posebno srečanje PNZ glede Zahodnega Balkana, to bo potekalo 7. pa 8. decembra v Sarajevo. Potem drugo poletje leta 2015 bo zelo bogato, uh, kajti imeli bo veliko multilateralnih srečanj, namenjam par takšnih stvari, um, formalno srečanje um, OZN, torej generalna skupščina septembra, potem ministersko srečanje in pa 2.3. decembra in potem še 4.5. december v Sarajevo in potem COP konferenca 21. Eh, novembra v Parizu in potem še decembra ministersko srečanje ONC v Nairobiju v Keniji, torej eh, od 15. do 18. Eh, novembra. Ob vseh teh srečanjih se bomo torej, lahko pogovorili in poskušali uskladiti svoje stališče tudi na mednarodnem prizorišču. Luksemburg tudi ni pozabil na svoje obljube iz preteklosti. No. Leta 2003 smo imeli srečanje v Solunu, v Tesalonikih uh, o Zahodnem Balkanu in dejali smo, da uh, je prihodnost Balkana v EU. Glede na to politiko sedaj moramo skupaj z državami kandidatkami delati na teh uh, področjih. Sedaj morajo kandidatke doseči resen napredek na svoji evropski poti, kajti to pot so si same izbrale za svojo prihodnost. Sedaj se ocenjuje posamečne kandidatke glede na standarde in kriterije in se bomo vedno zauzemali za reforme, za pomoče varnosti uh, in stabilnosti ter pa za blagino na naši celini. Luksemburgsko predsedstvo bo strelo vse svoje moči za to, da bi dosegli napredek v tem postopku. Vedno uh, torej želimo vseh 28 držav članic uh, na krovu, torej, da smo vsi v isti smeri. Prav tako bomo 14. oktobra predlagali svoj svežen za širitev. Uh, Eh, tu bo šlo za revidiran model, ki bo bolj transparenten in berljiv. Predvsem bo podarek na osnovah, torej vladvina prava, upravljanje na gospodarskem področju ter pa um, reforma javne uprave. Predsedstvo podpira to novo metodo, to lahko sedaj še izpilimo v naslednjih letih na podlagi tega svežna za širitev bomo tudi pripravili letne sklepe glede širitve in to bo potem eh, sprejeto na svetu za splošne zadeve 15. decembra. Vem, da je medparlamentarni dialog izjemno pomemben, kajti na ta način lahko tudi zagotovimo dobro sodelovanje s partnerji. Predsedstvo bo storilo vse svoje moči, zato da torej sodelujemo na teh um, skupnih odborih z Srbijo in sicer 7. in 8. oktobra bo to, potem s Turčijo. 25. pa 26. in pa z Črnogoro 25. in 26. tudi novembra. Oboje. Potem pa po posamečnih državah, najprej Črnogora. Spoštovanje temeljnih pravic in pa vladivne prava je v ospredju evropskega projekta. Luksemburg v celoti podpira ta novi pristop, torej predvsem večji podarek na pravosodnih zadevah in pa na temeljnih pravicah. To je 23. poglavje. In potem še um, svoboda, varnost in pravica um, 24. poglave, to pa prvič sedaj um, obravnamo z Črnogoro. Veseli smo napredka, ki ga je Podgorica že dosegla in bomo tudi spremljali poročilo komisije, uh, ki bo izdano oktobra. Prav tako bo pomembno to dinamiko uvrstiti v širšo sliko in pa dolgoročnejše projekte glede izvajanja akcijskega načrta. Luksemburg je zadovoljen s tem, da smo odprli štiri nova poglavja v času latvijskega predsedovanja, kar potem pomeni, da je sedaj 20 eh, poglavi odprtih. Upam, da bodo ta dodatna poglavja, um, torej še dodatna poglavja odprta do konca leta 2015 in bomo pospešili razprave v svetu v to smer, na vsak način pa seveda želimo spoštovati načelo soglasja. Marsikaj bo odvisno od tega, kakšen napredek bo dosegla Črna Gora v praksi, še posebno na ključnih področjih, kot rečeno, to je pravna država. Ob tej priložnosti bi tudi dejal to, da smo um, zelo zadovoljni s tem, da se Črna Gora v celoti usklajuje uh, stališčem um, glede uh, zunanje politike tega smo zelo veseli, potem naprej Srbija. Podpiramo demokratični razvoj dogodkov v Srbiji in zato boste sedaj odprti na poglavje glede vladavine prava, torej uh, svoboda in varnost je pravica, to sta 23 in pa 24 poglavje. Um, Ti dve novi poglavi bomo še odprli do konca, ko bodo vsi pogoji izpolni. Še vedno tudi spremljamo dialog med Prištino in pa Belgogradom in upamo, da bo dosežen napredek za dosti velik, da lahko tudi odpremo poglave 35. To pomeni torej um, normalizacija teh odnosov v čim um, krajšem roku. Upamo, da bomo lahko odprli tudi druga poglavja. In upam, da v času našega predsedovanja ali pa v času naslednjih predsedovanj. Na vsak način bomo podprli takšne razprave v svetu, na vsak način pa spoštujemo načelo soglasnosti. Sploh poglavje 32, torej finančni nadzor, bo tehnično pripravljeno poglavje, um, upam, da bo to storjeno čim prej. Uspeh uh, našega predsedovanja pa mislim, da seveda ni odvisen samo od tega, koliko poglavij bomo odprli, um, marsikaj drugega je še zelo pomembno. Evropska unija bo lahko dejala, da bo leto 2015 uspešno, če se Srbija bolj približa Evropski uniji na splošno, torej svojim standardim pa uh, merili na splošno. Če bodo srbski državljani dejansko imeli možnosti, da to izkoristijo, bo to dobro. Če bomo nadaljevali z normalizacijo odnosov med uh, Srbijo in Kosovom, bo to dobro in prav tako mislim, da moramo ukrepiti regionalno sodelovanje na Balkanu in sicer v korist varnosti, treba blaginje vseh tam. Svet za stabilizacijo in pridruževanje med eh, EU in pa Srbijo bo potekal konec tega leta in tam naj bi torej govorili o trenutnem stanju med našimi odnosi. Zaenkrat datum še ni čisto dokončno znan. Potem naprej, 7. Eh, junija so bili v Turčiji volitve in sedaj pričakujemo tudi vzpostavitev nove turške vlade. Ta vzpostavitev naj bi um, bila upravljena v naslednjih um, 45 dneh, naprimer v dobrem mesecu in upam, da bomo lahko tudi potem približali um, odnose med Turčijo in pa EU. Sedaj je seveda Turčija zelo ključen partner um, v zelo kompleksni regiji, zato se je predsedstvo odločilo, da bomo imeli tudi um, redne delovne skupine, um, ena delovna skupina potekala v Turčiji meseca septembra. Potem naprej, pristopna pogajanja so zelo pomembna, če želimo približati uh, Turčijo uh, Evropski uniji z vsemi standardi in kriteriji vključno. V predpristopnih pogajanjih uh, smo že zaznali določene trende in po tremletnem od, odmoru, se je sedaj nekaj začelo vendarle premikati, začeli smo eh, odpirati nove stvari, naprimer sedmo poglavje, tu gre za ekonomsko in monetarno politiko. Tukaj gremo naprej. Upam, da bomo v naslednjih mesecih lahko dokončno odprli to poglavje. Evropska unija mora biti še vedno referenčna točka za um, Turčijo na področju reform, sploh ko gre za pravno državo in pa za svobodo oziroma temne pravice. Naše delo mora upoštevati tudi te zelo pomembne parametre. Luksemburško predsedstvo je tudi zelo veselo tega, da so se nadaljala pogajanja um, z Ciprom. 15. maja se je to začelo in zato pozdravljamo to novo pozitivno dinamiko med obima državama. Zelo pomembno bo, da bodo vsi akteri uh, prispevali k napredku uh, in sicer v korist trajnostne rešitve upam, da bomo tako dali nov zagon za pristopna pogajanja v korist Evropske unije, kot tudi v seveda korist Turčije. Predsedstvo bo prav tako tudi tesno spremljalo delo eh, komisije na področju eh, liberalizacije vizumskega režima in pa liberalizacije carinskega sistema. No, to seveda pa je delo, ki bo poteklo dlje kot pa samo čas našega predsedovanja. Imeli bomo gotovo še veliko drugih možnosti za krepitev odnosov med Turčjo in pa EU nasplošno, to je tudi seveda z obema drugima državama v okviru teh eh, naslednjih mesecev. In rezultati bodo še toliko boljši, če bomo delovali skupaj v soglasju, v koordinaciji. Zato, torej kot rečeno, smo v zelo tesnih stikih tudi z Evropskim parlamentom. Vsi skupaj želimo čim bolje pripraviti svoje sodelovanje za naslednje mesece. Zavedam se tega, da je koordinacija med svetom in parlamentom izjemno bistvena. Na ta način lahko evropska sporočila posedujemo naprej čim bolj enotno. Kajti to je zelo pomembno za naš vpliv na mednarodnem odru. V mednarodnem odru ni komisije ali pa država članice parlamenta. Ne, tam obstaja samo Evropska unija kot enotni akter. Zato lahko rečem, da sem z vsemi sodelavci zelo vesel tega konstruktivnega sodelovanja in um, tudi upam na čim boljše sodelovanje v naslednjih mesecih. Hvala lepa, gospod predsednik. Preden pa zaključim, bi pa uh, se zahvalil gospodu Kukanu, Edward Kukanu in pa gospodu Vajglu ter pa gospodu Hovlu. A tukaj si, Edward, vidim 14. in pa 15. julija. ste uspeli deblokirati to krizo. v nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji. In delo, ki ste ga dosegli, je zelo dobro, torej ta vlada bo odstopila do konca tega leta, tudi sveda predsednik vlade bo odstopil, zato bodo imeli vmes um, prihodno tehnično vlado. In 24. aprila naslednje leto bodo imeli nove volitve. To torej zelo pomembno opravljeno delo. Torej, hvala lepa obima prijateljima za to odlično delo. Hvala lepa torej, gospod predsednik. Hvala lepa. Sedaj pa se javi k besedi kolega Howitt. Čestitke za uspeh ki ste ga dosegli s kolegom v Skopju. Tudi gospodu Kukanu seveda čestitam, pravi gospod Brok. Ja, hvala. Ti pogovori so se zavlekli precej dolgo, precej v noč. In bilo je veliko vročih kostanjev, vendar pa, kot ste dejali, razmere v nekdanje Jugoslavijske republike Makedonije so bile izredno težke. Izredno težko nalogo smo imeli, mislim, da bo tudi gospod Kukan spregovoril, izredno težka naloga je bila spet najti neko stično točko zaupanja med strankami. Potrebovali smo zelo dejavno diplomacijo. Zelo smo hvaležni tudi komisarju Hanu, to moramo jasno povedati, ki nas je povabil, da smo bili del parlamentarne demokracije skupaj z njim. In mislim, da smo se kar nekaj naučili iz tega. Parlamentarna diplomacija skupaj s komisijo včasih lahko z vso dožno ponižnostjo prinese rezultate. In zdelo se je pogosto, da uspešni ne bomo. Mislim, da smo pet polnih dni posredovali in to je veliko časa. Kakorkoli že, na koncu smo dosegli dogovor. vendar pa seveda potrebujemo stalni mednarodni pritisk in to je to, kar želim omeniti gospodu Aselborno. To ni bilo še storjeno, torej sedaj smo se malo odmaknili od prepada, vendar pa gotovo bomo morali še naprej spremljati razmere. Tudi z veleposlanikom skupaj smo se o tem pogovarjali in zavezan je, da bo to storil, vendar pa seveda potrebuje politično podporo za to v svetu in EU širše. To bo ključnega pomena in tisti, ki ne spremljate razmer tako podrobno v tej državi, v Makedoniji je bil teroristični napad, nekateri bi rekli po etničnih linijah, 30 ljudi je umrlo. No, voda je ta številka ni čisto točna, vendar pa več kot 24 ur so se borili s temi teroristi. In seveda si ne želimo, da bi se to razširilo in ponovilo v tej državi. Tako da moramo torej ukrepati. In drugič, gospod Aserbon, gospod Han, ko je govoril s političnimi strankami v Skopju, je izpostavil, da moramo Grčijo omehčati tako da bo postopek pridružitve Makedonije še v pravo smer. In seveda nismo odgovorni za nekatere slabe stvari, ki se dogajajo v tej državi, smo pa odgovorni za spostavitev zrača, ki bo spodbudno. In to sem govoril vse čas predsedstvom, da naj v dobri veri skušajo, če pride tako v priporočilo komisije, da se potem doseže napredek, da to ni samo v vedno svetu, temveč da se kaj tudi stori. Potem pa še v Turčiji. Mislim, da je sedaj priložnost za Turčijo tudi navzoča. Kar se volitev tiče, dobro, lahko razgrabimo, ali so rezultati pozitivni ali ne, sedaj pa vseeno več pretočnosti Turčiji in to nam daje možnost za diplomacijo in ukrepanje. Upam, da se boste tega lotili. Če kurdska stranka ne bi bila prišla v parlament, bi potem imeli seveda veliko etničnih vprašanj, vprašanj o etničnih sporih. Tudi tem vprašanju je potrebno nameniti priložnost, kadarkoli bo to ustrezno. K tem končno. Eden od razlogov, zakaj smo zaskrbeni na Balkanu, je, ker nas skrbi destabilizacija konkurenca z vzhoda in nažalost moram reči, da obstaja dokaz za to. Predvsej nevarna retorika se pojavlja. In to je del regije, ki ima evropsko perspektivo. Preko slej bi naj pristopile k EU. Sedaj pa se seveda pojavljajo pomisleki, če ne bomo imeli jasne perspektive čez leto dve za njih prosim vas in vaše kolege v svetu, da razmislite o tem, kajti sam vidim dokaze, da gredo, smer, da gredo stvari v to smer. Ne želim pa priti sem nazaj čez 3-4 leta in govoriti o tem še enkrat, pa bi potem imeli diplomatske države s temi državami. Če pa se lotimo teh držav sedaj, se lahko tej nevarnosti izognemo. Hvala lepa. Thank you very much, Mr. Chairman. Well Hvala lepa. Dobrodošli, gospod Asselborn. Za me je Jean Asselborn pravi primer kontinuitete, stabilnosti in zanesljivosti. To ne govorim zaradi vljudnosti. Poznam ga in če malo pretiravam, lahko rečem, da je Evropska unija lahko srečna, da Luksemburško predsedstvo sedaj predseduje. Izkušeno, profesionalno predsedstvo, to je to, kar potrebujemo v EU. To pa ni samo kompliment, to je še dodatna odgovornost. Vsi bodo na vas gledali z, ve, z višjimi pričakovanji in upam, da bo vaše predsedstvo pomagalo tudi pri napredku, ki ga nujno potrebujemo, kar se tiče razmer, v katerih smo. Kar se tiče Makedonije, samo besedica, težko je bilo doseči dogovor, to je že kar manjši čudež in mislim, da bo prav tako težko to izvesti. Tako da se moramo vsi osredotočiti in zelo pozorno spremljati izvajanje tega sporazuma. Se prečujem, da sem bil pozen, tako da nisem slišal vaših uvodnih besed, vendar pa mislim, da je to, kar ste dejali o Balkanu, zelo pomembno. Veseli me, da temu namenjate kar precejšen pomen za širitvi. Na tem območju seveda Črna Gora, Srbija. Če, lahko, če iščete kakšne pesimistične note, jih boste našli. Tudi optimizem se lahko najde, če boste to želeli vendar pa mislim, da regija potrebuje jasno odločitev z naše strani, da računamo na njih, da računamo na postopek širitve. Ne bomo jim dali popusta, vendar pa, ko bodo enkrat izpolnili to, kar zahtevamo od njih, potrebujejo tudi priznanje z naše strani. Ne dvomim pa, da boste vašo vlogo dobro opravljali in želim vam veliko uspeha. Hvala lepa. Thank you, Chair. Uh, minister, welcome. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, lepo vas pozdravljam, gospod minister, na sestanku odbora. Čestitam vam za vaše predsedovanje. Rada bi podala nekaj pripomp o procesu širitve. Na začetku tega sklica smo imeli slab občutek kajti nič se ni zgodilo v zadnjih petih letih v zvezi s širitvijo ali pa v zadnjih štirih letih. Vaš odnos do te teme pa je očitno tak, da se bo ta postopek nekoliko oživil. Prosim, podelite z nami svoje misli o zadnjih eh, diplomatskih prizadevanjih Srbije. kar je prispevalo k neuspehu eh, resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov o Srebrenici. Kajti to je problem eh, za pravico v tem oziru. Hvala lepa. Well, thank you very much. Hvala lepa. Vesel sem, da je gospod Asselborn sedaj eh, šef zunanjih ministrov eh, Evropske unije in da eh, ima Luksemburg sedaj predsedovanje. Imel bi dve vprašanje. Prvo vprašanje je povezano z katastrofo preteklega poletja. Ehm, Vsi se spominjamo tega, kako je padlo malizijsko letalo. Še vedno potekajo preiskave, tudi prve vesti so nam povedale, kdo je morda odgovoren. In izid teh preiskav eh, bo prišel tekom našega predsedovanja. Torej, moje vprašanje je sledeče. Če preiskave podajo konkretne odgovore o tem, kdo je bil kriv za to tragedijo, potem me zanima, kako bo ukrepala Evropska unija, kako naj bi ukrepale države članice Evropske unije kot odziv na to. In moje drugo vprašanje. Luksemburg je v svojem eh, programu predsedovanja dejal, da želi okrepiti prisotnost Evropske unije na globalnem parketu. In v tem oziru je po mojem mnenju omrežje predstavništva Evropske unije po celem svetu pomemben element. Kakšen razvoj vidite tu? Še vedno imamo odprto vprašanje konzularne pomoči. Sest strani eh, predstavništva Evropske unije, če pride do kakšne nesreče eh, evropskih državljanov. Torej, kakšen, eh, kakšno vlogo vidite teh predstavništva Evropske unije? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Aselborn, tudi sam bi vam rad zaželil vse dobro za obdobje naslednjih šestih mesecev. Hvala lepa za delovni program, ki ste nam ga predstavili. Rad bi se vrnil na začetek vaše predstavitve. Govorili ste o Ukrajini. Tudi eh, sami smo pred kratkim obiskali Ukrajino in videli smo težave za korupcijo, za reformo pravosodja, za reformo ustave. Vedno znova smo govorili o tem. In vedno znova smo slišali se strani Ukrajine, ja, vemo, da je to pomembno, to bomo uredili in tako naprej, ampak to se sedaj vleče že leta. V tej povezavi pa bi rad postavil neko drugo vprašanje. Vedno znova je govora o, o odpravi dolgov. V kakšni fazi so sedaj pogajanja o tem in ali se vam zdi prav, da bi spričo problemov, o katerih ste govorili, ne nazadnje zaradi a, korupcije in pa tudi v luči a, razprave o Grčiji. Torej, ali se vam zdi prav, da bi v primeru Ukrajine sedaj uporabljali drugačna merila? Hvala lepa. Thank you, Chair, and uh, thank you, uh, Mr. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoči, gospod minister. Opravičujem se, da sem eh, zamudil, ampak eh, moral sem se odeležiti svojega prvega trialoga in tega nisem hotel zamuditi. Imel bi nekaj vprašanj. Kakšne načrte ima luksemburško predsedstvo v zvezi s Kosovom in pa za napredkom Kosova? imamo uh, postopek stabilizacije in predružitve in ali obstaja možnost, da uh, se bo ta zadeva uh, uredila do konca vašega predsedovanja. Potem je pa še vprašanje EULEX-a. Potrebujemo resolucijo. Kaj lahko storite za to? In končno, očitno se bodo lahko odprla pogajanja s Ciprom. Ali menite, da ima diplomacija nove možnosti in ali menite, da lahko Evropska unija v tem oziru odigra aktivno vlogo? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod minister, da ste prišli sem na to razpravo. Imam par vprašanj za vas. Govorili ste o Ukrajini. Zato me zanima, kaj si mislite o imenovanju gospoda Sakašvilja za guvernerja uh, Odese. Ali mislite, da bo to imenovanje povzročilo še večje konflikte v regiji ali pa bo morda to pozitivno? Sedaj. So torej govori o širitvi. In rad bi, da poveste nekaj več o Bosni. Sploh, ko gre za um, to obletnico Srebrenice in pa uh, ob tem času smo videli kar nekaj neredov, zato me zanima, ali bo to vplivalo na prihodnost odnosov z Bosno in Hercegovino. Uh, prav tako me zanima, kako je z odnosom med Bih in pa Srbijo. Pa še nekaj bolj nasplošno. Kaj sedaj nameravate storiti v tem mandatu? Na začetku mandata je predsednik Juncker zelo jasno povedal, da bomo še vedno uh, se osredotočili na pogajanja, ampak ne bo pa širitve v tem mandatu komisije. Uh, Zato me zanima, ali podpirate to stališče gospoda Junkera, ali pa morda mislite, da je stvar drugačna. Prej ste imeli Črnogoro, naprimer, ali mislite, da bi lahko zaradi nekaterih držav pospešili postopek, kajti eh, ne vem, morda bi se lahko še kakšna država priključila pred koncem tega mandata komisije. Hvala. Hvala lepa, kar se tiče Sakašvilija, ste lahko veseli, kajti imel je. Um, Eh, eh, izbiro med eh, regijo Benitke in pa Odesa. Torej, bodimo veseli, da se je odločil tako. Sedaj pa kolega Ostrovičjov. <laughs> Hvala lepa. Um, razumem. Uh, va, uh, vas dobro pripombo ste podali. Torej, Luksemburga ne treba učiti, kako naj vodi predsedovanje. Mislim, da je to vaše 12. 12. predsedovanje. Ste izkušena država v tem oziru in želim vam vse dobro. Potrebujemo močno roko, eh, modrost, vizijo in strategijo. Najprej, kar se tiče eh, ne, eh, neskončnih pogajanj o TTIP-ju. To je velika zadeva. Številne politične skupine močno podpirajo pogajanja in pa pravočasen izziv teh pogajanj. Ampak poleg tega me zanima, ali so še kakšni drugi načrti, kako bi okrepili čezantlantske stike, kako bi okrepili sodelovanje med Evropsko unijo in ZDA. Mislim, da je to odločilen trenutek morali pa si pogledati vse možnosti, kako bi lahko okrepili naše sodelovanje in pa razumevanje teh dveh največjih zahodnih zaveznikov. In moja druga točka. Visoka predstavnica Mogherini je predstavila strategijo, kako bi se lotili neprijazne eh, komunikacije oziroma propagande. Cenimo vsako, vsak ukrep visoke predstavnice, kako bi okrepila upravne sposobnosti in pa politično razumevanje te teme. To, da dokument se osredotoča v glavnem na vzhodne partnerstvo. Po mojem mnenju je propaganda eh, najpomembnejše zunanje politično orodje, ki jo pogosto uporablja zlasti Ruska federacija v odnosu do zahodne družbe. In eh, pravzaprav smo žrtev te propagande morali bi pomagati državam vzhodnega partnerstva, morali bi v prvi vrsti pomagati tudi sebi, kajti sicer bomo nevidne žrtve te propagandne, ki ima vedno več možnosti. Zanima me, kaj vi menite o možnem razširjenem sodelovanju in kaj bi mi lahko storili oziroma kakšne pobude imate na tem področju. Danke, euh, merci pour le président. Donc, je, je vais commencer. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej zadnje vprašanje. No, moram reči, da se moram osredotočiti samo na nekatera vprašanja. Gremo v Kvajano in letališče, torej moram iti na letališče in če bom zamudil let, ne morem um, predstavljati visoke predstavnice Mogherini v Gvajani. Torej, res moram kmalo oditi, upam, da boste razumeli. Torej, glede uh, TTIP-a. Včeraj sem bil v odboru INTA in dve uri je potekala razprava o tem prostorovinskem sporozumu v ZDA. Poprašali smo za mnenje in moram reči, da je ta tema še vedno zelo polemična. Tudi v Evropskem parlamentu. No, ampak vse bo odvisno od tega, ali bomo uspeli oblikovati nov sistem, nove generacije tukaj mislim, da imamo nekaj možnih sledi v pravo smer. Tukaj sploh računam na Evropski parlament. Moram reči, da je tukaj komisija glavni pogajalec, ampak eh, stališče sveta in parlamenta je izjemno pomembno. Vi tukaj v Evropskem parlamentu mislim, da imate zelo pomembno vlogo pri tem, torej da rečete ja ali ne na koncu. Sveda je potem še tukaj usporedni postopek z ZDA, predsednik Obama je sedaj podpisal TPA, torej Trade Promotion uh, Authority, konkretno lahko reče ja ali ne, um, temu mehanizmu za podporo trgovini, tako kot tukaj parlament, lahko reče kongres ja ali ne in mislim, da um, tukaj v parlamentu devet odborov dela na tem področju, torej upam, da bomo poskali pravo rešitev. Glede odnosa ZDA, gledajte, predsednik je to že prej omenil, tukaj uh, je bil, kot rečeno, dosežen dogovor glede iranskega jedrskega vprašanja včeraj. In to je en primer takšnega sodelovanja. Američani, Rusi in Evropejci smo tukaj bili za isto mizo nekaj let in smo uspeli uh, biti zadosti pogumni in drzni po treh letih pogajanj, da smo vendar dosegli ta odličen sporazum, zelo pomemben za mir na svetu. Potem naprej. Ukrajina oziroma Sakašvili, jaz ste omenili, mislim, da predsednik že odgovoril na to. No, odbili si morda kdo okleva, morda kdo bi po drugi strani tudi vesel. Isto velja za Ukrajino, eni ja, eni ne. Ne bi se vmešaval v notranjo politiko Ukrajine. Predsednik Porošenko se je tako pač odločil in tako je. Zato na vsak način seveda želim Odesi, Ukrajini in pa vsem tam čim več sreče in uspeha za prihodnost. Sedaj pa Srebrenica in pa Bosna. Gledajte, radi povedal samo to, da sem na televiziji videl slike, oziroma posnetke, tako kot vse ministrica zvrane zadeve, sem se pred nekaj tedni srečal z premijem Vučičem tukaj v Bruslu in mislim, da uh, ve, kam iti njegovo ravnanje je bilo na nek način, no, zgledno bi lahko rekel, kajti ni se odzival na provokacije prav tako upam tudi to, da to, kar se je sedaj zgodilo, torej, ko se je premijer ni odzval, eh, da je to dobro, torej, sedaj je tudi eh, premijer eh, povabil poslansko delegacijo, da pride v Beograd, to mislim, da je zelo dober pozitiven signal za naprej. In mi kot Evropska unija moramo pa potem vedeti, ali želimo nekega dne uveljaviti tisto, kar je bilo dorečeno leta 2003 v uh, Solunu brez Srbije ne bo šlo. Seveda tudi Srbija mora upraviti svoj del naloge in moramo nadaljevati s tem pogajanjem, torej tudi med Belgradom in pa Prištino. To je zelo, zelo pomembno. In mislim, da je to pravzaprav bistveno za srbsko pot v Evropo. Potem naprej, Kosovo. In pa Cipr, najprej glede Kosova. Eh, Sprozum o pridružitvi in stabilizaciji še ni bil podpisan. Sedaj pogajanja še potekajo. Upam, da bomo dogovor čim prej dosegli. Upam, da bo to doseženo še v času našega predsedovanja. Glede Cipra, kot eh, predsedujoči smo povabili na Cipr, kot predsedujoči sem torej odšel tja in tja sem odšel z jasnimi sporočili. In tudi oni so mi dali zelo jasna sporočila. Torej sporočila, ki gre do sedaj v pravo smer, pozitivno smer pogajanj. Uh, pred desetimi leti smo imeli um, zadnji um, izziv, takrat smo um, imeli zadnja takšna pogajanja, zadnjo takšno predsedovanje, sedaj mislim pa, da je na počel čas, da se vendar nekaj zgodi. Oba akterja, obe entiteti na Cipru, tudi turški, torej tudi. Um, Oba aktera, oba predsednika, mislim, da morate doseči dogovor in to čim prej. Potem Ukrajina. Ja, če je govor o tem, kako se Ukrajina bori proti korupciji ali pa če govorimo o ustavnih reformah ali pa reformah sodstva, ne smemo pozabiti na to, da je ta država v obroženem konfliktu v kar eh, velikem delu svojega ozemlja. Ne smemo pozabiti na to. Na vsak način moramo spodbuditi parlament v Kijevu, kot tudi vse politične organe nasplošno, kajti mu da gredo naprej. Kajti, če bodo organi v Kijevu um, tukaj zaostajali, bo to problem. Ne more EU napraviti reform v njihovem imenu. Ne, oni morajo biti zadosti pogumni, da nekaj storijo v praksi, torej pri teh reformah. V zadnjih um, nekaj tednih, nekaj dnevih, um, ne vem čisto točno, kaj se je zgodilo glede IMF. bomo sedaj videli, ali potrebo še medarda pomoč za to, da se Ukrajina um, izvije iz te uh, težave. Tudi mi pa moramo gotoviti, ali lahko um, stabiliziramo Ukrajino. Nič ne bo za ston, um, moramo vsi investirati v ta napredek. Potem Ormas, srečal sem se z nekaterimi. Eh, kolegi uh, z Edwardom in pa Arafatih in pa z drugimi in veliko veseljem je bilo se srečati z vsemi. Potem ste poprašali po preiskavi. Gledajte, v ponedeljek uh, bo šel nizozemski minister za zvonanje zadeve v New York. Tudi sam sem bil um, tam na uh, varnostnem svetu. Pred letom smo se pogovarjali o tem vprašanju. To preiskavo vodi neodvisni mednarodni organ. Mislim, da je to mednarodni organ eh, oziroma organizacija za letalstvo. Ta vodi to preiskavo. Upam, da bomo dosegli dobre rezultate. Da pa sedaj rečem, kakšen rezultat, ne vem. To mislim, da nima smisla, ne morem eh, se samo upletati v to. Nizozemska. Upam, da bo gotovila, kdo je odgovoren za to. No, ampak ne morem pa sedaj reči, ja, gledajte, um, sam pa kar vem, kdo je odgovoren za to dramo. Um, tega ne morem reči. Na vsak način pa seveda upam, da bomo vsi izvedeli resnico nekega dne. Upam, da bodo te odgovorne institucije izvedele resnico. Tudi za vse nas. Potem kozolarna pomoč. Kot veste, smo se že pred desetimi leti pohvalili o tem, nismo še dosegli nikakršnega pravega rezultata. Osebno mislim, da mora biti zunanja služba v položaju, ko zagotovi konzularno pomoč za evropske državljane v vseh državah na svetu. Še vedno obstaja nekaj ovir za takšno delovanje. Ne vem, ali bomo enkrat prekoračili vse te ovire, ampak mislim, da je problem v miselnosti. Vse odvisno od tega. Če govorimo o evropskem državljanstvu, potem moramo na vsak način govoriti tudi o evropskih institucijah, um, kot je naprimer tudi služba za zunanje delovanje. Takšna služba lahko pomaga vsem državljanom EU uh, po celotnem svetu. Če naprimer se zapletejo v težave konzularnega značaja ali pa kakšne druge nujne zadeve. Toliko še eno vprašanje. Ana Fotiga je vprašala nekaj. Torej, Srbija nasplošno. No, srečal sem se z ministrom za notranje zadeve in sicer na ministerskem svetu PNZ pred nekaj časa in sem mu povedal, kot ve in kot ve tudi minister za zvona zadeve, sedaj mislim, da se mora njihova zvonana politika bolj približati našim stališčem. To je zelo ključno, kajti Srbija zaenkrat spoštuje samo 60 odstotkov sprejetih stališč. To bi se moralo bolj uskladiti izboljšati torej. Zato moramo resno delati na tem področju. Potem naprej. Ja, še nekaj sem pozabil. Edvard, hvala lepa za te pohvale. No, sam sem optimist. In gledajte, imamo veliko težav tudi na Balkanu, ampak so pa tukaj tudi pozitivne stvari. Dialog med Prištino in pa Beogradom mislim, da je lahko takšen, da bomo prišli do nekih jasnih rezultatov. Morda ne čez noč, ampak na konec pa vendarle mislim, da lahko pridemo. Ehm, potem tudi glede Bosne in eh, Hercegovine, eh, tudi Angleži in Nemci so pri tem sodelovali, sedaj zato skrbi Federika Mogherini in mislim, da lahko damo zagon v pravo smer. Na vsak način moramo poskrbeti za to, da bodo državljani tam v Bih Eh, sprejeli to, da živijo v eni državi, ne pa med štirimi, petimi etničnimi skupnostmi, ki živijo ena ob drugi. Ne, pomeni, da se počutijo kot v eni državi. V to smer moramo poskati rešitev in tudi to srečanje v Sarajevo bo šlo v to smer. Potem naprej, kar se tiče nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. Ja, res, zahvala in čestitke za vaše delo. In še enkrat se tudi zahvaljujem komisarju Hanu, kajti to je bilo res zelo trdo delo, dejali ste. Pet dni ste se pogajali. Glede, problem je v tem, da v času našega predsedovanja moramo poiskati način, kako se pogovoriti z Grki. S tem v zvezi, kajti držav, statusa države kandidatke ne moremo dati neki državi in potem se nič ne zgodi deset let. To ni prav. Ne rečem, da je to nujno krivda Grče, ne rečem tega. To ni moja zadeva, se ne bomo šalo to. Ampak sedaj vemo, v kakšni situaciji je Grčija, drugačni kot po preteklosti. V prihodnosti se lahko tudi še marsikaj spremeni. Sedaj se marsikaj počenja tudi v Skopju in glede na ta napredek mislim, da bi vendar lahko poskušali poskati rešitev za to vprašanje. Tako da vendarle ne prepustimo te, te države v takšnem položaju. Trenutno imajo določene težave s pravno državo. Um, tam. To ni krivda Evrope, ampak če bo Evropa bolj vključena v to državo, če se bomo po drugi strani manj umešavali v stvari, ker uh, eh, se smemo umešavati, mislim, da lahko pripomoremo k uspehu čim prej. Na vsak način veliko sreče pri vaši pobudi, upam, da boste pozitivno pravili svoje delo. Hvala. Hvala lepa. Žon za predstavitev, želim dobro potovanje in upam, da se kmalo spet vidimo.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 okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in državi članicami na eni strani Socialistično republiko Vietnam na drugi strani. Gospa Loh Bilar. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Govoriti se moramo o tem okvirnem sporazumu in se odločiti. Za nami je 25 um, let diplomatskih odnosov med EU in Vietnamom. Sporazum smo podpisali pred tremi leti, ampak začel bo delovati, ko bodo vsi parlamenti držav članic in pa uh, Evropski parlament to podprli. Verjetno bo to, bomo zato potrebovali od 3 do 5 let. Vietnam je novembra 2013 zaključil s postopkom ratifikacije. Na evropski ravni pa potrebujemo tako dolgo za ratifikacijo in to je težko razumeti. Eh, tega partnerska država ne more razumeti. In o tem uh, bi se morali pogovoriti tudi s visoko uh, predstavnica Mogherini in sicer o letnem poročilu o skupni varnostni in zonalni politiki, kajti to se ne nanaša zgolj na ta okvirni sporazum, ampak na splošno. Okvirni sporazum z Vietnamom je okvir za odnose med Evropsko unijo in Vietnamom. Od leta 2012 potekajo pogajanja o a, prostotrgovinskem sporazumu in na tem delajo kolegi iz odbora INDA za razliko od prostotrgovinskega sporazuma, eh, ima ta okvirni sporazum v prvem členu klauzulo o človekovih pravicah in v 57. členu opozarja na sledeče. Če pride za okršitve klauzule o človekovih pravicah, se lahko uvedajo ustrezni ukrepi. Da bi zagotovili uskladitev med obima pogodbama, je pomembno, da eh, prostotrgovinski sporazum eh, dobi pravno zavezujočo povezavo s tem okvirnim sporozumom, tako da ima klauzula človekovih pravicah veljavnost. Upam, da lahko to Evropska komisija pozitivno potrdi. Za ta okvirni sporozum bomo glasovali s predprostim da ali ne. Sem poročevalka za uh, obsežno, ob, obsežno uh, partnerstvo in sem za. Ukvarjamo se s kritičnimi področji prihodnih odnosov med Evropsko unijo in Vietnamom. In za ta osnutek poročila imamo jasne predpise in ti se nanašajo na dolžino. Svoj prvi osnutek poročila se morala zato za več kot polovico skrajšati. In to tudi pojasnjuje, zakaj se določenih tem na kratko lotevam in zakaj sem določene teme izpustila. Zato upam, da bo soporočevalec lahko eh, to poročilo sa svojim dopolnil. Vietnam je v zadnjih desetletjih dosežil, eh, dosegel velike napredke, kar se tiče doseganja eh, tisočletnih ciljev, socialna varnost, izobraževanje, zdravstvena preskrba. Vlada pa se zaveda, da Dojmoj politika, to je politika obnove, je privedla tudi do negativnega razvoja, vključno z rastočim prepadom med bogatimi in revnimi, to pa je povezano tudi z uničevanjem okolja in zato so nujno potrebne zakonodajne pobude, zato da bi zamejili nadaljne a, slabe posledice za okolje in pa da bi prepričali sečno gozdov. izražamo tudi skrb po tem poročilu zaradi prilaščanja zemlje sa strani države. Omejujejo se eh, tudi svoboščine, zlasti se omejijo svoboda združevanja in zborovanja ter izražanja mnenja. Press Freedom Index pravi, je Vietnam na 175. mestu od 180. In v skladu z ocenami imamo je bilo na smrt obsojenih eh, okrog 650 ljudi. Nihno prihaja do kršitev človekovih pravic in zato je pomembno, da Evropska komisija izpolni zahteve eh, varoha človekovih pravic in sicer eh, tako, da izvede študijo o posledicah prostotrgovinskega sporazuma. Upam, da bosta Evropska unija in Vietnam na podlagi okvirnega sporazuma imela trajen dialog in da, bosta, da bo Vietnam dosegel uh, napredek na področju pravne države, človekovih pravic in pa odgovornega upravljanja. Um, Vietnam je član sveta uh, Združenih narodov o človekovih pravicah in seveda ga zato zanima tudi to, da bi priporočila izvajali v praksi. Sedaj se v Vietnamu načrtujajo reforme in ta sporazum bi k njim prispeval. Evropska služba za zonanje delovanje lahko predstavlja pomembni prispevek in sicer tako, da bi uvedli mehanizem za pritožbe. Tako eh, bi ga lahko uporabljali posamezniki ali pa skupnosti, če se krčijo človekove pravice. Poročilo poudarja tudi Vietnamovo konstruktivno ulogo pri reševanju napetega položaja v Južno-Kitajskem morju. Upam, da bomo imeli um, plodno izmenjavo um, mnen, kar se tiče okvirnega sporazuma in sicer med službo za zonanje delovanje in pa med tem odborom. Zelo, me veseli, zelo se veselim pri pomstvu opraževalca. Hvala lepa. No. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi se zahvalil gospod Lov Bilar za to poročilo. Mislim, da je pomembno, da podpremo ratifikacijo tega sporozuma o partnerskem sodelovanju z Vietnamom, tako da boste obe strani imeli koristi od tega uveljavljanja in to čim prej. Moram pa povedati tudi to, da gre za globalni sporazum. Ta bo opredelil in razširil obseg sodelovanja med eh, EU in pa Vietnamom. Zeli bomo nova področja kot gospodarstvo, trgovino in naložbe, pa tudi energetiko ter pa varnostno sodelovanje. Mislim, da je pomembno, da tukaj pri tem partnerstvu združimo nekaj elementov. Kot prvo, uh, uveljavljanje reform, kot je gospa Lopider zelo dobro povedala, je to izjemno bistveno. To je prvi člen tega sporozuma, torej načela demokracije in pa temeljnih pravic um, so bistvenega značaja. Potem naprej ne smemo pozabiti tega, da kljub relativnemu gospodarskemu uspehu države je vietnamski uspeh uh, odvisen od ene same stranke, torej ni prave ločitve oblasti niti um, ni zakonodajne oziroma um, sodne oblasti, ki bi bili ločeni. Zato mislim, da tukaj obstaja tvegana. Potem naprej, um, to, kar se zdaj dogaja s komunistično stranko, je problem. Vietnam ima veliko težav z pravosodnimi reformami in problem je tudi preganjanje manjšin, tudi krščanske manjšine. Potem dialog glede človekov pravic med nami in pa Vietnamom, gospa Lovbiler to že omenila, je bistveni element, ki ga moramo uporabiti zelo pragmatično. Um, vseeno pa, gledajte, odnosi med EU in pa Vietnamom so dobro potekali že 25 let in to uh, partnersko sodelovanje bo marsikaj pripomoglo tudi k boljši trgovini in pa gospodarstvu, sploh ko gre za večjo konkurenčnost ta sporazum, kot tudi sporazum o prosti trgovini, ki je trenutno predmet pogajan, bo omogočil evropskim podjetjem, da imajo privilegiran dostop do tega dinamičnega trga. Prebivalstvo tam se krepi in torej demografija je zelo dinamična, kar je dobro. Potem naprej, uh, eh, vjetnamski parlament je sprijel določene ukrepe glede tujih naložb in to je tudi korak v pravo smer potem naprej to partnerstvo v sodelovanju in pa oprost trgovini sta dva ključna vidika za sodelovanje eh, med EU in pa ASEANom. EU mora okrepiti politično sodelovanje z ASEANom glede stvari, kot so naprimer pomorska varnost, boja proti terorizmu ter pa um, kibernetska varnost. Vietnam igra zelo ključno vlogo v regionalni politiki, sploh ko gre za um, konflikt v vzhodnem kitajskem morju. To je zelo pomembno za mednarodno trgovino in pa za mednarodno politiko. Na vsak način moramo um, iti po mirni poti in Vietnam se počuti ogrožen zaradi kitajskih širitev in prav zato Vietnam želi priti bliže ZDA in pa drugim partnerjem, tako da bi se borili proti kitajskemu vplivu kongres komunistične stranke um, tam bo um, torej julija 2016 in to pomemben trenutek za bodočo usmeritev politike Vietnama in pa to, kako se bo država usmerila mednarodno politično. To, uh, ta dogovor o partnerskem sodelovanju, um, torej je pomemben za EU in pa tudi za vpliv države v Aziji, ter pa to, kako se bo razvilo področje temeljnih pravic, ter pa pomorska varnost, ter pa plova. Za konec bi rad povedal še to, da sem vesel tega, da lahko še vedno podpiramo to sodelovanje in za gospod Lokbiler in pa z drugim poročevalcem v Senci bom zelo tesno sodeloval. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Grazie Presidente, <clears throat> anch'io sono d'accordo con. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam se strinjam s poglavitno usmeritvijo. Paziti pa moramo na to, da bomo um, zadevo pripeljali do zaključka. Vietnam je kompleksna država. Tam so dosegli velike napredke, tudi velike korake so storili v pravo smer, dosegli so tudi gospodarski napredek. Pa tudi kar se tiče civilne družbe. Misliti moramo na to, da ima ta država za seboj dramatično preteklost. In sedaj ima Vietnam ustavo vemo oziroma poznamo zgodovino Evrope, ampak tako kot sem jaz to razumev, sedaj Vietnamci zelo pridno delajo na tem, da bi izvajali načela ustave, tako da ne bo vse ostalo samo na papirju. Seveda obstajajo še številni problemi in poročilo jih tudi omenja. Eh, pogoji se upisujajo, priporočila se oddajajo. Vse eh, to počne Evropska skupnost. Kadar sprejemamo eh, sporozume o gospodarskem sodelovanju z državami, ki še niso usidrale vseh temeljnih človekovih pravic, ki so podlaga za naša načela. Sedaj potekajo pogajanja za komisijo. Gre za to, da bi do poletja lahko zadevo spravili uh, pod streho in da bi uh, vse skupaj zaključili do konca leta. Duh tega poročila je ta, da bi morali postopek spodbujati, da pa bi morali eh, zaznati tudi alarme, ki jih je omenila Barbara Lohbiler. Potrebujemo pa ravnotežje. To ne pomeni, da bi morali vse to vprašanje postaviti v senco. Ne. Vemo, da bi morali vse države enako obravnavati. Pomisliti bi morali tudi eh, na eh, Kitajsko in pa na status tržne države. Razmišljamo tudi o eh, Turkmenistanu. Pomisliti pa bi morali tudi na pravno, na pravico dela, na okoljske pravice, na človekove pravice. Vse to je zelo zapleteno težko. Evropska unija si iz različnih razlogov prizadeva za to, da bi ta postopek pospešila. Torej potrebujemo ravnotežje glede vseh teh vprašanj. Ampak ne bi smeli uporabljati dvojnih meril. Hvala. Uh, thank you, Chairman. I'd like to thank the Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalki uh, za njeno delo na tej resoluciji, kajti besedilo predstavlja celovit pregled nad človekovimi pravicami, ki so danes tema v Vietnamu. Država je v ospredju pri mednarodni trgovini, to, da obstaja skrb, da komunistična vlada zaostaja pri izvajanju uh, ključnih socialnih reform doma. Dolg seznam vključuje tudi številne etične manjšine, ki jih za, o, eh, eh, komunistična partija Vietnama zanemarja ali pa ki ko, zelo država eh, zaostaja, kar se tiče um, stopnje uh, pres, pise, nepismenosti. Poleg tega država tudi zasega zemljo vsa država pripada, vsa zemlja pripada državi, je zapisano v ustavi. Da sploh ne omenjam eh, korupcije eh, strank, eh, strankarskih članov na vseh ravneh in pa da sploh ne omenjam svobode medijev. Okvirni sporazum ne bi smel prejudicirati Eh, ambicioznega prostotrgovinskega sporazuma. Reforme morajo izvirati eh, od znotraj, ne pa izhodnikov iz Bruslja. Prostotrgovinski sporazum med Vietnamom in Evropsko unijo bo storil več za to, da bodo Vietnamci eh, dobili moč in da bodo začeli dobro trgovati in da se bodo iztrgovali iz revščine. To pa prinaša tudi stabilnost eh, in pa predvidljivost, ki jo potrebujejo naši vlagatelji, zato da bomo dosegli eh, enaka pravila igre za javna in zasebna podjetja. Kajti od tu je v našem interesu, od tega so odvisna še vedno delovna mesta v Evropski uniji. Potrebujemo eh, tudi pomembno poglavje o izvorih, o, o državi porekla. Oba sporazuma sta del splošne strategije, ki bo prinesla blagostanje državljanom tako v Evropski uniji kot v Vietnamu. Hvala lepa. You, uh, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, poročevalki, za ta osnutek poročila. In sem zelo vesela, da se o tem pogovarjamo glede na to, da je zelo ključno, da imamo dobre odnose z Vietnamom. To je pomembno za obe strani. Zato podpiram to, da um, se podpiše ta PSA, torej uh, sporazum. Mislim, da je tudi za Vietnam zelo bistveno, da poglobi vezi z EU. Imajo veliko izzivov, tako političnih kot gospodarskih. Uh, No, revščina se je sicer zmanjšala, ampak še vedno ima veliko težav, naprimer glede neenakosti in pa drugih izzivov je prav tako veliko, naprimer glede trga dela, delovne sile, kajti um, vsako leto imajo en milijon novih delavcev. Svetovna recesija je zelo vplivala na njihov izvoz. Leta 2014 um, je bila njihova rast 5,4 odstotka. To je ena izmed najnižjih rasti uh, od konca azijske gospodarske krize. Tudi za EU je Vietnam zelo ključen gospodarski partner v tem delu sveta. Potem naj omenim še odnose med EU in pa ASEANom. Gotovo je uh, tudi to zelo ključen del našega sodelovanja z Vietnamom. Torej, to je strateško pomembna zadeva. Imam pa še nekaj pripomb glede tega osnutka poročila. Zelo podpiram te ambiciozne cilje, ki si jih je zastavila pročevalka glede človekovih pravic. Sploh mislim, da moramo imeti zelo jasno perspektivo glede tega, kaj želimo doseči čez pet let. Ampak moramo pa tudi ugotoviti to, kako podpreti Vietnam eh, glede trajnostnega razvoja in pa dobrega upravljanja. Zelo pomembno je, da Vemo, da samo če bomo to sedaj storili, bomo prišli do nekih standardov, torej moramo zagotoviti podporo. Res mislim, da je to zelo ključno. Potem podpira tudi četrti odstavek, glede tega, da moramo še vedno nadaljevati s tem, da gradimo zmogljivosti v eh, tej državi, torej glede pravne države, upravljanja ter pa javne uprave. Potem naprej še 21 odstavek. Tukaj pozdravljam velik podarek na uh, trajnostni energetiki. Uh, Potem pa še nekaj drugega, na kar se moramo sretočiti. Korupcija, neenakost med spoloma, okolje, to so pomembna vprašanja. In če se bomo tega lotili, potem moramo poskrbeti za to, da bomo imeli za to jasne temelje. Torej, temelje za Vietnam, da se lote teh vprašanj. Še posebno moramo zagotoviti to, da jim bomo dali na voljo tehnično podporo, ne pa samo to, da povečamo proračun za 30 odstotkov, kot je to tukaj zapisano. Ne, moramo storiti več kot samo več finančnih sredstev. Na tak način se lahko lotimo teh problemov glede razvoja in pa človekov pravic ter pa energetike. No, ampak mislim, da je bistveno tudi to, da ko bomo to počeli, mora komisija pregledati transparentnost in prepoznavnost eh, teh programov EU v Vietnamu. Vem, da so na drugi strani tudi drugi akteri, ki tudi pomagajo tej državi in zato morda lahko še enkrat pogledamo to, kam namenjamo sredstva. Podpiram tudi poziv poročevalke k temu, da se vzpostavi pravna povezava med uh, eh, FTA in PPSE, torej med obima sporozumom, na tak način lahko potem um, tudi poskrbi za to, da če bo prišlo do večjih kršitev človekovih pravic, da se uh, nekatere stvari, nekateri ukrepi prekinejo. Uh, Prav tako mislim, da bo tudi komisija upravila ocen učinka glede človekovih pravic eh, pri FTA, torej pri prostotrgovinskem sporozumu, kot je to zahteval tudi EU ombudsman. Pa še nekaj, mm, komisija, komisarka Malstromova naj bi mnenje uh, objavila do 30. junija, ampak ne vem, ali bo to na voljo javnosti ali ne. Vedno to sicer ne bo javni dokument pravzaprav, ampak mislim pa, da bi bilo vendarle koristno, če bi lahko imeli vsaj nekakšen dostop do teh informacij na nek način. Pa še nekaj za konec. Res želim podariti tudi trgovino z ljudmi. Tudi drugi kolegi so to že omenili. Ampak vseeno, gledajte, to je um, eno izmed teh vprašanj. Tam je ogromno te trgovine z ljudmi. Pravzaprav je ta številka res najvišja in zato mislim, da se moramo osredotočiti na ta vprašanja. Uh, Eh, mi posamično prav tako pa moramo tudi imeti koordiniran odziv med državami članicami EU. Se pa veselim sodelovanja s poročevalko, preden se pripravi dokončno poročilo. Hvala. Hvala lepa, gospod Lovbiler. Prosim, če ste kratki, ker gospod Hovit in Kukan lahko do 17. ure nas na kratko obvestite o dogodkih v Skopju. Hvala lepa. Hvala lepa vsem poročevalcem v Senci za povratne informacije. Gospa Šil, na začetku sem dejala, da se mora razkrašati to poročilo, kajti tak osnutek ima pač omajen prostor. In stvari, ki ste jih omenili, tukaj lahko predlagate priloge sprememb, še pa posebno, kar se trgovine z ljudmi tiče tukaj, je seveda potrebno, da opozorimo na pobudo ASEAN, da obstaja tudi še konvencijo, ki jo morajo sprejeti na to temo do konca leta. In to bi naj vključevalo tudi Vietnam. Hvala lepa. Ok. Pa jaz, Mr. Kukan. Ok, pa gospod Kukan. No, no, it's five minutes gone. When we start, then it's over. Excuse me uh, yeah, Chair. Please talk a little bit perhaps, longer. No, no, if you could ask the Commission perhaps. Bi lahko prosili komisijo, da se vrne. Ja, odlična je, da je komisija, prosim. Good afternoon to everybody. I'm here to represent. Vsi pozdravljeni. Uh, tukaj sem imel GD za trgovino, trade. Sedaj smo v zelo ključnem položaju v teh bilateralnih uh, pogajanjih za prostorovinski sporazum, ravno sedaj se kolegi pogajajo še v zadnjem krogu pogajanj v Hanoju v Vietnamu in potem upam, da bomo dosegli politične smernice glede prostotrgovinskega sporozuma. Sem si zapisal vse vaše komentarje, torej poročevalke in pa poročevalce senci, torej pa vseh drugih. Dokler pogajanja še potekajo, ne morem potrditi v celoti tega, da bo neka točka dejansko vključena v FTA. Ampak sem pa pripričan, da bomo imeli kar nekaj določb, ki so posredno ali pa neposredno povezane s trajnostnim razvojem in pa s človekovimi pravicami. Prav tako lahko menim tudi to, da smo na pogajalsko mizo z Vietnamom um, dali tudi to, da se v preambuli jasno navedejo načela prostotekovinskega sporozuma, torej da se še enkrat eh, zavežemo k konvenciji za človekov pravice. To kot prvo. Kot drugo, zelo jasno sem slišal tudi ta poziv k pravni in pa institucionalni povezavi med PSE in pa FTA, sploh, ko gre za ključne varovalke, eh, naprimer glede človekovih pravic in pa klauzule o neizvrševanju. Te klauzule omogočajo tudi, da se spremljajo strezne ukrepi, tudi to, naprimer, da se zamrzne eh, PSA oziroma FTA to smo dali na pogajalsko mizo in sem prepričan, da bomo dosegli to institucionalno povezavo med obima sporozumoma. Potem ste pozvali tudi k temu, da bi imeli um, neodvisen mehanizem za pritožbe v FTA. Imamo kar nekaj določb, ne samo glede trajnostnega razvoja, ampak tudi glede drugih stvari, pri vseh stvarih, pri vseh stvarih ki se nanašajo na institucije torej vzpostavlja se naprimer institucije kot um, odbor za trgovino ali pa kakšen drug odbor za različna poglavja. Imeli bomo različne določbe, ki omogočajo vsem akterjem, da izrazijo svoje pritožbe oziroma pomisleke tudi glede človekovih pravic. To je še sploh zelo res za trajnostni razvoj, kjer imamo domačo skupino svetovalcev, pravzaprav dve takšne skupine, ena um, v komisiji in pa ena v Vietnamu. In preko tega mehanizma te skupnosti lahko izrazijo pritožbe, če jih imajo, seveda, naprimer, če so prizadete zaradi kršna človekov pravic v okviru določb FTA. Potem naprej imamo še poglavje glede preglednosti v FTA. To vključuje zelo pomembne določbe. Te zagotavljajo pravico do komentiranja um, splošnega uveljavljanja. Prav tako se vsi akteri zavežejo k temu, da bodo upoštevali takšne pripombe. Torej, to pomeni, da naprimer, ko se neka zakonodaja um, uveljavi, in ko je to povezano z drugimi regulativnimi okviri, lahko vse pogodbenice in pa akteri izrazijo komentarje in te potem treba upoštevati. Če se ti komentarji ne upoštevajo in če imata skupno še razloge za pritožbe, potem imate tudi institucionalne mehanizme, kjer se lahko to potem razreši pravno. Potem še pravica do pritožbe in pa do ponovnega pregleda teh ukrepov. Tudi to je vključeno, prav tako tudi pravica do odločitve, ki temeli na dokaznem gradivu. Tukaj imamo torej določene določbe iz poglavi za FTA, ki to omogoča. Potem naprej. kar je še v PSAC, smo ravno kar omenili, ampak gledajte, potem imamo še druge instrumente, druga orodja in preko teh potem poskušamo zagotoviti to, da bodo človeka pravice skupaj z trajnostnim razvojem v ospredju našega sodelovanja z Vietnamom. Gospa Lov Biller je 12. maja sodelovala na dogodku, uh, ki smo ga organizirali skupaj s kolegi z zvonane službe in pa z drugimi generalnimi direktorati. Ta dogodek je bil namenjen temu, kako obravnavati trajnostni razvoj ter pa človeka pravice v dvostranskih odnosih z Vietnamom. Prav tako smo pripravili tudi povzetek, ki vključuje vsa priporočila vseh predstavnikov civilne družbe na tem dogodku. Ta povzetek je že na voljo tudi na naši spletni strani, na GD Trade in sedaj še pripravljamo tudi poročilo, kjer bomo razložili to, kaj se bo zgodilo potem, ko se končajo pogajanja, torej katere določbe iz eh, FDA so namenjene trajnostnemu razvoju oziroma človekovim pravicam, kako se te potem tolmači in kako se bodo uveljavile. Obenem pa imamo tudi različne ukrepe, ki že obstajajo ali pa ki jih bomo še pripravili. Kolegi, iz drugih eh, GD-jev um, so trenutno odsotni. Ampak gledajte, tudi ko gre za takšno razvojno sodelovanje, imamo kar veliko sredstev, ki so na voljo ravno za človeka pravice ter pa trajnostni razvoj, ter pa za projekte s tem v svezi. Preko okrepljenega dialoga po um, uveljavitvi FTA bomo zagotovili tudi boljšo sinergijo med eh, finančno pomočjo um, ter pa tehnično pomočjo ter pa uveljavljanjem tega sporozuma. Torej na vsak način, da čim bolj koordiniramo, tudi spoštujemo vse te zadeve kot človeka pravice in pa trajnostni razvoj. Potem pa še nekaj drugega glede ocene učinka za človeka pravice. Vem, da je to zelo pomembno za vse nas in za vse vas. Komisarka Mastromova je nedavno govorila o odboru INTA, u parlamentu i je zelo jasno povedala, da je treba trgovino uporabiti tudi zato, da se promovira ključne vrednote v naših dvostranskih odnosih. Od leta 2011 smo se večkrat zavezali k temu, da bomo tudi upoštevali in sprejeli te ocene učinka um, za to področje pri vseh trgovinskih pogajanjih s partnerji. Pa še nekaj, gledajte, Vietnam je zelo posebna zgodba, kajti pogajanja bomo malo končali. Uh, in komisarka Mastroma je zelo jasno povedala 12. maja, to, da so pogajanja še v napredni fazi in vse skupaj ne bi zelo hitro zaključili, kar pomeni, da ne bo ocene učinka uh, v tej fazi, ampak bomo pa to pripravili poznaje, kvalo potem, ko bomo končali pogajanja in sicer bo to um, naknadna evalvacija ex post in to bo gotovo potem vključevalo tudi to oceno učinka, ki ste omenili. Hvala lepa. And uh, I, we have only a few minutes time because I've heard that Mr. Kukan has to leave in 15 minutes, but we should... Samo še nekaj minut imamo, ker torej gospod Kukan tudi mora oditi, vendar pa nekaj minut mu damo za to, da torej pove, kaj se je dogajalo v Skopju. Tudi gospod Howitt bo še nekaj dodal. Pa lahko pa kar začnemo, gospod Kukan, z vami. So, Howitt, please begin and come in. not ever many, but many. <laughs> Come. Kukan, start. Please. Kukan, začnite, prosim. Hvala, predsednik. No, to je bil še en krok pogajanj. Ta se je začel pred par meseci. Najprej smo imeli tri poslance. Srečali smo se z Grojevskim in pa vodim opozicije Zajerjem. 2. junija je bil podpisan sporazum, to so podpisali voditelji štirih političnih strank v Makedoniji. Prav tako je bil tam tudi premijer Grojevski in pa opozicijski voditelj ter pa vodje albanskih um, strank. Ena je uh, tudi članica vladne koalicije in vsi so podpisali ta sporazum, ki vključuje najpomembnejša vprašanja, ki jih je zahtevala opozicija. Torej, zgodne prečasne volitve. Dogovorili so se, da bodo te potekale aprila naslednje leto. Niso se pa dogovorili o tem, kako bo organizirana vlada, da bi pripravila državo za volitve. Ravno to je bilo odprto vprašanje in o tem smo govorili včeraj in eh, tudi danes eh, so o tem govorili še zjutraj. No, ne vem, kako globoko podrobnosti ne grem, ampak gospod predsednik, najbolj bistveno vprašanje za uh, vlado je bilo odstop ministra, oziroma vseh ministrov tega premijeja, torej vprašanje je bilo, ali naj njegova vlada odstopi za to, da bi vzpostavili tehnično oziroma začasno vlado. Ta je potem pripravila volitve. Po moji oceni je najpomembnejše vprašanje za obozicijskega voditelja Azarja to, da se vzpostavi urad posebnega toživca ta bo preiskal prisluškovanje, kajti to je bilo omenjeno večkrat v preteklosti, treba je ugotoviti, ali so ti prisluhi avtentični ali ne, ali so morda kakšni ponaredki, torej zmanipulirani posnetki. To so bili najbolj pomembni dejavniki. Ampak na koncu je bilo vendarle tudi mogoče vzpostaviti časovnico. Glede tega, kako in pa kdaj naj bi se opozicija vrnila v parlament. Dogovoreno bilo to, da bodo namestniki ministrov lahko um, vodili ministrstva in da bodo ti namestniki prihajali iz opozicije in ti bodo potem vključeni v celoten postopek. Prav tako je bilo dogovoreno tudi to, da bo položaj notrega ministra, ki je najbolj pomemben v tem postopku priprave volitev, uh, predan opoziciji. Ampak pod pogojem, da bo to nek profesionalec, nekdo, ki ima dejanske poklicne izkušnje s tem področjem, torej z vsemi temi um, zadevami, naprimer z notranjimi zadevami. Uh, opozicija bo tega uh, politika imenovala in sicer po posvetovanju z vladmi stranmi. Ta um, minister bo torej imel uh, vse pristojnosti notrega ministra. Potem še drugi namestniki, ki bodo vodili ministrstvo, naprimer za finance ali pa za delo in kaj še kaj še, a kmetijstvo je še ena in pa socialna skrba je še eno področje. Ti namestniki bodo odločali o zadevah v teh ministrstvih. Ja, ampak, ko opozicija imenuje namestnika za ministra, bo pa vladna stran imela možnost, da tudi imenuje svojega predstavnika v ministrstvu in ta predstavnik vladne strani bo imel tudi poblastila, tudi veto pravico. Potem pa bodo ti um, predstavniki Um, torej, imeli bomo predstavnike z obeh strani, z vlade in pa strani socialistov, torej, tako da bo to uravnotežilo. Zelo pomembno bo tudi ohraniti časovnico in se držati te časovnice. 1. september bo zelo pomemben rok. Takrat naj bi se opozicija vrnila v parlament, tako da bo opozicija prisotna na vseh pomembnih srečanjih, ki bodo eh, odločala o ključnih stvarih v parlamentu. Kajti brez opozicije ne bo mogoče pripraviti teh razprav. Potem naprej, kot sem že prej omenil, zelo pomembno bo tudi to, da spremljamo uveljavljanje tega sporazuma kajti gospod predsednik, gotovo se tudi vi dobro spomnite tega, da so bili tam Richard Howitt in pa Jerzy Buzek, treba komisar uh, Fule. Uh, vsi ti so uspeli pomagati političnim strankam v Makedoniji, da podpišejo sporazum in potem so se izognili neudeležbi opozicije na naslednjih volitvah. Ta sporozum je bil podpisan, ja, ampak nikoli potem ni bil uresničen. Zato tega ne moremo dopustiti še enkrat, kajti to bilo res zelo škodljivo za državo. S tem sporozumom mislim, da Makedonija res dobi odlično priložnost za to, da se okrepi integracija z EU. Čas je zelo pomemben, kot rečeno, oktobra bo komisija objavila poročilo o napredku. Potem je tukaj relevantno tudi članstvo v NATO. Tudi oni še čakajo na to članstvo. Te trenutne razmere, mislim, bi morali uporabiti tudi zato, da se lotimo vprašanja imena države, kajti to sedaj zavira napredek Makedonije v EU. Enako tudi za NATO. Če bo šlo vse v redu, mislim, da je moramo pomagati tudi pri vprašanju imena. Potem, gledajte, gospod predsednik, mislim, da je to vse z moje strani glede tega sporazuma, ki je bil dosežen. Hvala lepa, Richard. Hvala lepa in zelo lepo je bilo delati z Edward Kukanom in pa z Ivom Vajglom um, v um, imenu Ade. Lepo je bilo delati z njim. Pet dni smo se pogalo zma medirali, to je kar veliko časa um, torej v naši družbi, ampak mislim, da smo bili zelo učinkoviti in da smo veliko dosegli preden grem v same zadeve glede te države, glede, lahko bi se uh, gospod Brok z vami pogovorili že prej. Žal mi je, da se nismo že prej oglasili pri vas, uh, to torej je že na začetku postopka, takoj, ko so nas povabili k temu, ampak uh, mislim pa, da smo se marsikaj naučili, namreč kako racionalizirati odločene v parlamentu, kajti če bomo parlamentarno diplomacijo uporabili na takšen način, kot je imel Edward, je to zelo pomembno. Torej, večkrat se je to že zgodilo v preteklosti. Zato mislim, da smo tukaj vendarle nekaj dosegli. Mislim, da to ni bilo ravno enostavno. Brez poslancev bi bilo to zelo težko doseči. Edward je bil posrednik v teh pogajanjih in pogovarjal se z vsemi akterji, tudi iz družine EPP in se pogovoril z njimi, jih poslušal, bil razumevajoč, prav tako pa jih je poskušal povezati. Enako um, sem tudi sam poskušal storiti um, s člani iz uh, skupine socialistov. Na takšen način mislim, da smo lahko zrahljali določene stvari in ponestavili napredek. Mislim, da smo bili kar učinkoviti. Ne želim prevzeti preveč zaslug, ampak mislim, da parlament vendarle je odigral pomembno vlogo pri tem rezultatu. Upam, da bo tudi gospod Han um, želel vključiti poslance v prihodnosti in seveda upamo, da ne bo preveč takšnih priložnosti, ampak um, z vidika parlamenta je bilo to pomembno. Ne bi še dodajal k tem podrobnostim Edvarda. Mar se je bilo že rečeno, glede vsebine se strinjam, um, ne bi šel v preveč v podrobnosti glede tega sporazuma. Mislim, da moramo tukaj ostati uh, tajni oziroma zaupni, kajti želimo ohraniti določen Eh, želimo ohraniti določeno raven zaupanja. Bi pa povedal še par drugih stvari. Tri. To je ranljiva, krhka demokracija, ni bilo nobenega zaupanja več med glavnimi političnimi akterji, torej med vlado in opozicijo. To je zelo slabo za njihovo demokracijo, izjemno slabo za njihove možnosti članstva v Evropski uniji, kot je Edward eh, pravilno spostavil. Uh, že pred dvema letoma so imeli podoben zlom uh, odnosov in sedaj se to še enkrat zgodilo. Torej, ta demokracija je zelo renljiva in vsi vemo, da bo ta regija prej ali slej del Evropske unije. Skoraj da vsi to želimo. Torej, to se bo zgodilo prej ali slej in zato moramo misliti sedaj na prihodnost, moramo ukrepiti sodelovanje z njimi. Tudi mi včasih uh, moramo dati. Um, moramo v bistvu jih um, imeti radi, ampak na nekoliko strožji način. Uh, In eh, mislim, da moramo tudi mi v parlamentu vedeti, kako renljiva je lahko včasih demokracija in pri nas in tudi v teh sosednjih državah. Ne bi šel sedaj na zgodovino tega škandala v zvezi s prisluškovanjem, ampak ko je to prišlo v javnost, moram reči, da sem zelo okleval glede tega, um, ko sem videl, kakšne taktike je opozicija uporabljala, potem ko so uh, selektivno objavljali nekatere posnetke ki so jih dobili. To je povzročilo tudi pravne težave za njih, kot vemo, in tega ne bi komentiral. Tudi nisem prej, ampak torej kot rečeno, nisem bil ravno odušen nad eh, podporo takšnemu postopku. To ni najboljša strategija. Ampak vsebina teh posnetkov je zelo, zelo resna eh, glede korupcije in podobno. In torej, to je bila resna zgodba. Potem je problem tudi svoboda medijev v državi. To je zelo, zelo hudo um, vprašanje in zato se nekako sprejel to taktiko, ki je sicer drugače ne bi sprejel. Sveda vlada se s tem, kar sem povedal, ne bi strinjala, ampak tako je pač bilo. Glede vsebine posnetko, moram reči, da ti posnetki so tako zelo resni, da lahko rečem, da v tem primeru so bili ti izjemni ukrepi vendarle področje meri primerni. 20 tisoč uh, takšnih nezakonitih um, prestrezan so imeli v tej državi. Težko je sedaj gotoviti, kaj je res in kaj ne, ali se domneve resnične ali ne. No, ampak nekdani vodja GD iz komisije je vodil to skupino strokovnjakov in so tudi objavili poročilo. Uh, ki je na voljo na spletu in to poročilo spostavlja glavne težave. To je res um, nekaj, kar te prav strezni. Če se zanimate za Makedonijo, prosim, da si preberete to poročilo, kajti mislim, da potem lahko vsi bolje vemo, kaj se tam dejansko dogaja. To so zelo resne zadeve. Potem še kot drugo. Ja, bom pospešil, gospod predsednik, ampak eh, gledajte kot drugo. Ta sporazum uh, bo obveljal samo, če bo bomo imeli velik mednarodni pritisk na obe strani. Ne rečem, da mora biti to sodelovanje v isti obliki, kot se daje, ampak moramo se poviti z EU veleposlanikom v Skopju. Vsi morajo sodelovati, torej, torej EU mora pritisniti na obe strani, da se držita tega sporazuma. Tudi z gospodom Hanom sem se o tem pogovarjal, tudi v um, različnih odborih um, nekateri bodo obiskali skupaj naslednji teden ali pa morda že ta teden. Mislim, da moramo uporabiti vse možne mehanizme. Seveda, načeloma naj ne bi potrebovali zunanjega pritiska, morali bi sami vladati te stvari, ampak če pa je to vendarle potrebno, potem pa mislim, da je v našem interesu, da EU vendarle okrepi ta pritisk na tamkajšnje akterje. To mislim, da je prav, da izpostavim. Pa še nekaj glede uh, Eh, vprašanja, ki sem ga prej zastavil gospodu Aseborno, torej glede Grčije, ampak glede morbitnega članstva te države, torej Makedonije. Gospod Han um, je tvegal, tako kot gospod Fule, dejal je, da želi premik v Grči glede imena in tudi premik v svetu glede odpiranja novih pogovorov. Vsi vemo, kakšne so ovire za to, da se to doseže. Gospod Han dejansko meni, da ravno zaradi eh, situacije v Atenah sedaj vendarle je več možnosti za to, da se stvari spremenijo enkrat jeseni. Tudi predstavniki ZDA so bili um, prisotni med pogovori uh, v tej diplomaciji in tudi ameriški predstavnik je povedal podobne stvari glede tega, kako priključiti to državo NATO. Mi kot parlament vsako leto glasujemo za to in to z visoko večino. Seveda imamo tudi pomisleke in pa različne probleme, marsikaj moramo še izboljšati v okviru pogajanj. Ampak, gledajte, mislim, da um, nima smisla, da se situacija v celoti blokira. To je treba spremeniti. Moramo poslušati gospoda Hana, uh, to, kar je on povedal glede teh pogovorov. Vsi skupaj moramo pomagati pri tej izboljšavi. Tudi to mislim, da mora biti močno sporočilo z naše strani danes. Hvala lepa. Kukan. Gospod Kukan. Zelo na kratko, predsednik, kaj ti večer te to že omenil. Potrebno je omeniti, da bomo imeli naslednji teden novo parametano delegacijo, ki bo šla skupaj vodijo Boloj za Petele, ki je predsednik delegacije EP za Makedonijo. Staniševem in Džambatskim podočili tja. Miri bodo skupni parlamentarni odbor in se bodo pogovarjali o tem, kako nadaljevati z delom pridružitvenega sporazuma. To, sedaj to ni bilo mogoče, ker opozicije ni bilo. In sedaj se bodo o tem pogovarjali odgovorno. In to bo torej še en instrument za to, da bi torej ohranili pritisk za izvajanje tega sporazuma. Hvala lepa še kdo. Potem se torej zahvaljujem za poročilo. Upam, da bo ta dogovor držal še po volitvah. Kajti pred 15 leti smo že imeli podoben dogovor eh, z albanskimi strankami in potem ni dolgo trajal ta dogovor. Upam, da torej ne bo poraženec volitev spet izbral ta postopek in se ne bo pojavil v parlamentu, ker je pač izgubil. Kaj ti zdi se, da se jim to obrestuje, ker morajo potem vlade odstopati pred volitvami in to moramo dodati. Kot sem dejal, to poznam, ko sem tudi sam bil odrežen pri teh postopkih in ko se zdi, da smo že uspešni, se potem se poruši. Vendar pa to seveda ne zmanjšuje uspeha. Mislim, da moramo delati na tem, da bo tudi razumevanje v teh državah zraslo. Zato da je potrebno delovati trajnostno. Vsem mora postati jasno, da določena vlada nima pravice ravnati samovoljno in tudi poraženec volitev mora prevzeti poraz in priznati poraz in nadaljevati delo. Na obeh straneh torej mora obstajati določena odgovornost. In mislim, da moramo delati v tej smeri, torej da ne bo potem se je zgodilo to, da bi ta dogovor hitro spet izpodbijali. Hvala lepa. Tako, sedaj pa nadaljujemo z drugo temo. Gospod Howitt in Kukan, želim vam, da se odpočujete, kajti v teh zadnjih tednih sta s kolegom Vajglom, ki je tudi bil na vzorču, pravila težko delo in s komisarjem Hanom. Sedaj pa še Kitajska. Kolega Bilder je poročevalec in bo predstavil svoj osnutek poročila glede ene od velesi. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Tretjič že predstavljam poročilo o odnosih med EU in Kitajsko v tem odboru. Veliko čast je, da lahko to predstavim že tretjič, je pa to tudi velika odgovornost. Ko sem pripravljal to poročilo, sem iskal politične in ekonomske vire informacij. Žal sem moral potem omejiti svoje teme in prednostne naloge, ker ni bilo dovolj prostora. 40 let že ima ta kitajska in EU diplomatske stike. Kitajska je v tem času spremenila usmeritve in zato to poročilo poziva EU, da enotno z enim glasom govori o dialogu z Varsilo kot je Kitajska. Prav tako pa želimo jasno navesti strateške prednostne naloge EU v odnosih s Kitajsko. To je ključnega pomena. Ključnega pomena je biti enoten. Strateški dokument bo pripravljen jeseni na to temo. Evropsko razumevanje, notranje kitajske politike je ključnega pomena za dobre stike s to državo. Po eni strani je predsednik Xi Jinping zelo strasten in to je privlačno za zunani svet, kar se domače politike tiče, pa je precej represiven, kar se tiče človekovih in drugih pravic. Torej, to je potrebno upoštevati prav tako pa tudi obseg in vpliv protikorupcijske kampanje, politiko enega otroka, industrijske politike in tako Kitajska kot EU se ukvarjata starajočim se prebivalstvom. Zato se morata soočiti tudi s temi izzivi. EU v odnosih s Kitajsko, ima upravka hitro raztočo novo vele silo. Zato EU potrebuje ustrezno strategijo za odnose z Azijo. Kar se tiče zunanje politike, pa imamo kar nekaj vidikov, ki sprožajo zaskrbljenost. Naprimer, kitajska vojaška strategija, razširitev svojih dejavnosti v južno kitajsko morje z imperialističnimi težnjami, dejavnosti in ukrepi mornarice. Trenutni spor med EU-jem in Putinovo Rusijo, kjer bi lahko Kitajska dobila še več moči in ne na zadnje dejstvo, da je Kitajska najpomembnejši zaveznik Pjongjanga. Vendar pa kljub temu so še možnosti in priložnosti, ki jih lahko izkoristimo in jih moramo. Zato moramo torej sodelovati kot zavezniki, da tudi vplivamo na politiko Kitajske. Razmere na področju človekovih pravic. To je seveda povezano tudi s položajem splošnim položajem, glede človekov pravic na kitajskem. Nedavno so aretirali predvsej kitajskih odvetnikov in to kaže nespoštovanje človekovih pravic. Svoboda veroizpovedi je eno od veliko vprašanj, ki si zaslužijo več pozornosti, kar se tiče spoštovanja človekovih pravic. Veliko obiskov na Tajvanu mi je izpostavilo, pomembno vlogo, ki jo lahko ima Tajvan pri posredovanju med Kitajsko in EU. Pozivam EU, da naj Tajvan bolje izkoristi to posredniško vlogo. Hvala lepa, da ste mi prisluhnili. Sedaj pa me seveda zanima, kaj imate zapovedati vi. Vse skozi bom spremljal dogodke do glasovanja na plenarnem zasedanju in tudi potem, tako da upam, da bom dobil vašo podporo in konstruktivne komentarje. Računam na vaše znanje in sodelovanje. Hvala. Breda. Hvala lepa, gospod Breda. Hvala lepa, predsednik. Najprej bi rad predstavil stališče svojega kolege gospoda Lopeza, ki je poročal v senci, pa žal ne more biti z nami. Pripravil dokument v angliščini, zato bom ta dokument tudi predstavil v angliščini. Zahvaljuje se gospodu Bevderju, ta osnutek poročila je dobra podlaga za nadaljne sodelovanje. Pripravil bo kar nekaj predlogov sprememb za izboljšavo poročila. morda bo kje kaj potrebno preformulirati, dodati kakšne nove zamisli. Najprej, rezultat vrha EU-Kitajska, ki govori tudi o razvojnem sodelovanju med EU in Kitajsko do leta 2020, pomeni, da sta se obe strani dogovorili za okrepitev dvostranskega sodelovanja in krepitev strateškega partnerstva. Drugič, pogajanja o investicijah, ki tečejo, so ključnega pomena. Poročevalec Senci se zaveda, da to ni pristojnost tega odbora, vendar politični vpliv in posledice tega dogovora gredo, gredo prek ekonomske dimenzije. Tretjič, razmere v Južno-Kitajskem morju, ukrepi in provokacije na obeh straneh. Potrebno je zmanjševati napetosti. Potrebno je razviti mehanizme za reševanje kriz to, kar se dogaja na tem področju, ima široke posledice. Več kot polovica vsega prometa, globalno gledano, teče po tem območju, tako da je potrebno odstavek, ki govori o tem, še nekoliko ukrepiti. Gospod Lope se strinja tudi s poročevalcem, kar se tiče potrebe po celovitem pristopu odnosu med EU in Azijo naša koordinacija zveda je ključnega pomena, vendar pa, kot to pravi, bi rad bolje razumel, kaj poročevalec misli z referenco v desetem odstavku, ko citiram, da bi naj začeli strategijo Evropske unije v smeri Azije v transatlantskem kontekstu. Konec citata. Morda je napak razumev poročevalca, vendar pa meni, da mora biti naša strategija s Kitajsko v okviru sodelovanja in ne nasprotovanja. Poročilo mora tudi upoštevati vprašanje kibernetske varnosti, ki je po njegovem mnenju bilo pozabljeno, ni bilo eksplicitno omenjeno. In potem tudi nadzor Kitajske nad svojimi telekomunikacijami, tudi to je vidik, ki ga moramo omeniti in mu pom, nameniti posebno pozornost. Prejšnji ponedeljek je kitajski parlament potrdil prvi zakon o kabinetski varnosti. Slediti moramo nadaljnim razvojem. Poročajo centri ELS je zadovoljen, kar se tiče človekovih pravic in tudi 17. odstavka. Tukaj bi lahko to nekoliko posodobili in naredili bolj natančno. Vsekakor bo potrebno torej tudi spremljati obisk posebnega poslanca človeka za delo Brindisa na kitajskem in slediti dialogu s to državo. Poročevalec želi, oprostite, želimo opozoriti tudi še na dve temi podnebne spremembe v Parizu in razvojno agendo po leta 2015. Ta dva vrha bo sta dobra priložnost za to, da Kitajska prevzame svoje odgovornosti kot globalni akter. Gospod predsednik, še par besed o Tibetu. Kot smo slišali pred par dnevi, je ten zindelek eh, menih iz Tibeta umrl v kitajskem zaporu. Leta 2002 je bil obsojen in sedaj je bil torej vrš čas v zaporu. Večkrat je EU zahtevala njegovo izpustitev v okviru sodelovanja glede človekovih pravic med EU in pa Kitajsko problem je v tem, da se te stvari vedno uh, poslabšujejo. In od leta 2009 smo videli 140 kršitev glede Tibeta na kitajskem. Zato naj še enkrat opozorim na te zelo hude razmere Tibeta in moramo sedaj povezati torej, Tibet z širšim vprašanjem odnosa med EU in pa Kitajsko. No, Kitajska se je ukopala v svoje stališče, ne želijo dialoga z Dalajlamo, mislim, da je nujno treba ponovno začeti dialog. Leta 2010 um, so se pogovarjali, ampak potem ni bilo pravno benega napredka v zadnjih petih letih. Zato moramo ponovno začeti nove pogovore kajti samo na takšen način bodo eh, Tibetanci lahko uresničili svoje pravice. Hvala lepa, da ste me poslušali, gospod predsednik in kolegice in kolege. Leinen. Jo Leinen. Vorsitzender. Auch von meiner Seite Dank an den Kollegen. Hvala lepa, kolegi Belderju, za osnutek novega poročila odnosih je v Kitajska. Hvala tudi zato da je že vključil poročalce v senci v ta postopek. Imeli smo že prvi sestanek in izmenjavo naših mnen. Kitajska delegacija bo v nedeljo se odpravila v Peking in Xinjiang. Tam bomo v steden. In o tem, o čemer govorimo danes tukaj, bomo govorili potem tudi z našimi partnerji na kitajskem. Gospod Beder, je opozoril na poročilo gospe Mogherini, ki bi naj prišlo jeseni o kitajski strategiji. In mislim, da bi naše poročilo bilo naj tudi smernica za komisijo, kaj nameravamo in kaj načrtujemo. Vesel sem, da je strateško partnerstvo omenjeno kot prvo poglavje v našem poročilu. In ne začenjamo z notranjo politiko na kitajskem. Odnosi so dozoreli, v zadnjih 40 letih. Predsednik je pravično dejal, da je Kitajska veresila, pomemben akter svetovno gledano in Evropa. Kitajska ima ta veliko nalog, ki jih mora opraviti skupaj. V tem poročilu moramo to tudi bo podobno navesti. Globalno upravljanje, obvladovanje kriznih situacij, ohranjanje miru, tako kot je bilo v Iranu, upamo, da tudi v Siriji. Tukaj mora Kitajska prevzeti svojo odgovornost. Podnebna politika je tudi umenjena. Slišal sem, da bi naj Kitajska spostavila svoj lastni podnebni sklad. Imamo zeleni podnebni sklad v kontekstu Združenih narodov. Sprašujemo pa se, zakaj ima sedaj Kitajska ločene instrumente, se ne vključi v te globalne večstranske, ki že obstajajo. Koliko lahko govorimo o ekonomskih temah, po mojem, ne smajo manjkati. Naložbeni sporazum, tržno. ekonomski status, vse to je potrebno omeniti v tem poročilu. Kar se tiče notranje politike na kitajskem, nam val represij povzroča skrbi. To ni razvoj, ki bi ga lahko pozdravili, tako zakonodajo o nevladnih organizacijah, kot tudi zakonodajo o varnosti, ker je varnost zajeta zelo široko in posega vse pore družbe potem še vedno premalo pravne države, za podjetja pa tudi državljane na kitajskem. O vsem tem je potrebno govoriti in ne smemo se ustrašiti, ko to tematiziramo. Kitajska, kako globalno gledano, tema konfliktov v Južno-Kitajskem morju. Tukaj si želimo politične, ne pa vojaške rešitve, in mislimo tudi, da bi Kitajska mora biti v pomoč pri reševanju težavnih razmer v Severni Koreji. Poročevalec je omenil tudi nove usmeritve pri odnosih med Kitajsko in Rusijo. Vprašanje je, ali bo to operjeno proti nam ali pa je to sodelovanje odprto tudi za Evropo, da lahko sodeluje pri katerem od projektov. Človekove pravice. Cerkve so ogrožene, ne samo krščanske, tudi druge veroizpovedi so pod pritiskom, to moramo povedati. Internet se cenzurira. Tu je nevladne organizacije, pa tudi domače, uvirajo pri delu. Tibet je še vedno zatiran. Odnosi s Tajvanom, tukaj, tukaj lahko morda pohvalimo, da se odnosi razvijajo nekoliko v pozitivni smeri, istočasno pa obžalujemo, da je Kitajska ukrepila in eh, še zaostrila antisecesijski zakon in grozi z nekaterimi ukrepi. Manjka pa Hongkong, to moramo tudi omeniti. Vprašanje voditev izvršnega poblaščenca, to bo morda še predvsej sporno v naslednjih letih in moramo torej apelirati na obe strani, da najdete kompromis, da ne bo prišlo do naslednjih sporov. Nekaj predlogov spremem bom podal mislim, da moramo biti objektivni, ne preveč subjektivni. Upam, da bomo imeli dobro poročilo, kajti to bo verjetno edino o tem mandatu, ki bo potem usmerjalo do leta 2020, kar se tiče odnosov s Kitajsko. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Van Dyen. Be reminded 10 minutes prosim, čez deset minut bo prišla visoka predstavnica. Uh, course, know... Hvala lepa. Torej, gospod Beder je pripravil dobro poročilo. Naj pa povem, da se moramo osredotočati tudi na trgovino. To je že o tem, vendar pa imeti moramo dobre trgovinske odnose s Kitajsko, čeprav to ni demokracija. Kitajska za me ni demokracija, niti ne porajajoča se. Sedaj imamo otežene odnose z Rusijo, torej pogledamo se Kitajsko. To je storil tudi nekdani predsednik Nixon ZDA. Torej, sredotočamo se na trgovino. Seveda, tr eh, Kitajska je članica STO, vendar pa mora tudi izpolnjevati njene standarde. To moramo formulirati na pozitiven način in Kitajsko vključevati v različne ekonomske in druge svetovne forume. Potem pa še dvoje. Želim nekoliko zastriti. Prva točka Hongkong. Hongkong je avtonomna regija, kot vemo. Vendar pa ljudje ne morejo izbirati svojega izvršnega pooblaščenca in Kitajska. Želi, da se da priseže Kitajski in tako dalje. Mislim, da moramo zagovarjati to, da bodo Hongkongu lahko glasovali o tem potem Tajvan. Mislim, da je potrebno povedati, da podpiramo status quo. Kajti Kitajska vidi Tajvan kot uporno provinco. Mi verjetno ne. Vendar pa status quo bi naj ostal in iskati moramo pragmatične rešitve za različna trgovinska vprašanja. Če bomo to storili, potem mislim, da bo poročilo izboljšano. Kar se trgovine in ekonomskih odnosov tiče, pa pogledamo, kako lahko sodelujemo glede visoke tehnologije. Kitajci sedaj doživljajo premik k visoki tehnologiji. Poglejmo, kako lahko sodelujemo. Hvala lepa. Korvin Mike. Well, I've heard Slišal sem, da bomo s pomočjo američanov pritisnili na Kitajsko. Prav tako bomo pritisnili na Rusijo s pomočjo američanov. Edini rezultat take politike je krepitev zavezništva med Kitajsko in Rusijo. Čestitke. Ma resnično se želite umešavati v to, kar se dogaja v Južno-Kitajskem morju, v ta spor? Resnično želite to storiti? Hvala lepa. Emil eh, Almon. Ramon. Muy brevemente. Hvala lepa. Kratek bom. Mislim, da je to poročilo zelo pomembno. Odnosi s Kitajsko so izredno pomembni. In mislim, da je to sedaj najpomembnejši razvoj dogodkov v zadnjih 20 letih. Kakorkoli že, to poročilo se mi zdi nekoliko preveč defenzivno ni dovolj ambiciozno. Kaj pa pozitivni vidiki? Zdi se mi, da bi lahko se skupaj oblikovali nekoliko bolj pozitivno. In zato, če bi bil na vašem mestu, bi razvil tri odstavke. Strateška politika in sodelovanje med EU in Kitajsko, mislim, da je to nekaj, kar zahteva več vsebine. To moramo doreči. potrebno je govoriti še o marsičem drugem, naprimer o naložbenih sporazumih, o tem bi lahko govorili. Pred dvema tednoma smo imeli vrh in bil je zelo vsebinski, ne pozabimo, Kitajska je zelo pomemben akter v tem multipolarnem svetu. In imamo pozitivne vidike sodelovanja s Kitajsko. Tega ne smemo omejevati. Kaj želim povedati? V tem poročilu smo lahko bolj ambiciozni in bolj pozitivni. Potem pol milijarde ljudi je išlo iz revščine, pojavlja se srednji razred. To je potrebno omeniti. Ne moremo kar tako govoriti, da se človekove razmere slabša. Potrebno je spostaviti pozitiven razvoj. Kajti tudi to je pomembno, še prav posebno od eh, začetka 90-ih let. Torej, potrebno je biti bolj pozitiven, gospod Belden, ambiciozen in potem nadalje, mislim, da je nekdo že govoril o tem, strategija odnosov s Kitajsko je v 28 držav, Kitajska pa je velikan, če želite. In potem to v čezantanskem kontekstu, kaj to pomeni? Še enkrat, torej, imamo multipolaren svet, mi moramo biti akter. Odlične odnose imamo z EDA, vendar potrebujemo tudi dobre odnose s Kitajsko. Lahko seveda sodelujemo z EDA in se usklajujemo, vendar pa naš odnos s Kitajsko naj ne bi bil odnosen od našega odnosa z EDA. Torej, še enkrat, poročilo je izredno pomembno in parlament bi zato moral poročilo nameniti ustrezno pozornost. Boštenaru. Hvala lepa, predsednik. Naj povem, da se predvsej strinjam z dragim kolegom ERS-a Milanom Monom. Če bi naj torej strateške odnose s Kitajsko ukrepili, potem bi poročilo moralo imeti tole. Biti bi moralo uravnoteženo, svojem mnenju, in pošteno. Še pomembnejše pa je, da je pragmatično tako da bo Evropa bolje oblikovala svojo strategijo do Kitajske in bolje izkoristila ta strateško pomembni odnos. Kaj manjka, po mojem mnenju? Prvič, okolje. Dobro je, da pravimo, da ima Kitajska velike težave z okoljem. Vendar pa citiram gospoda Bezdarja, ki je poročilo, ki ga je pripravil Lord Stern. To je zelo slavljeni intelektualec. In v tem poročilu je zapisano, da je napredek Kitajske, kar se tiče okolja, znaten. Izvedba pa je bolj dosledna kot obljube. To je torej London School of Economics, tega ne moremo zanemariti. Potem, pred dvema tednoma smo podpisali sporozum med delom in Kitajsko in prvič, Sedaj EU in Kitajska imata skupne zaveze za podnebno konferenco v Parizu. Kitajska prvič se zavezuje za spoštovanje kriterijev glede okolja. Tega ne smemo zanemariti. In potem Kitajska in EU tudi želite sodelovati na razvojne konferenci v Addis Abebi. Je to pomembno za Evropo? in za globalne cilje? Mislim, da. Bi to morali omeniti? Mislim, da. In potem vloga EU pri IMF in rastoča vloga Kitajske v IMF. Morda veste ali pa tudi ne. IMF misija na Kitajskem sedaj ovrednoti, skuša ovrednotiti kitajsko valuto in želi, da postane del košarice valut IMF. To bo spremenilo realnost. In je to potrebno omeniti? Mislim, da. In za dvostranske sporozume mislim, da je potrebno omeniti tudi to, kaj si želimo iz tega dvostranskega sporozuma in kaj so naše rdeče linije, meje, pre katerih ne gremo. Ampak pa tudi, da bi potem doživeli podpis ustreznega sporazuma, tako kot naprimer pri TTIP. Kot veste ali pa tudi ne, Kitajska bo morda nekoč pristopila k TTIP in ZDA bo morda kdaj pristopila Kitajski naložbeni razvojni banki. Je to pomembno globalno? Da. Bi to morali omeniti s tem poročilo? Verjetno. In končno, mislim, da moramo vsebino sveta odraziti tudi v našem poročilu. Tako da bomo ekvivalentni z misijo EU v Pekingu. Hvala lepa. Betini. Mr. Betini. Brevissimo perché davvero siamo stretti nei tempi, io vorrei fare. Res nimamo več veliko časa, tako da želim podati nekaj splošnih zamisli. Interakcija s kolegi, ki so že o tem govorili. Torej, neka točka. Najprej, kar se tiče razmeru Tibetu. Tukaj je vse nekoliko mlačno. Mislim, da moramo biti bolj odločni. To sem dejal že za Vietnam. Drugič, potrebno se je bolj podrobno ogledati, kako bi s tem dokumentom lahko spodbudili Kitajsko, da naredi korake naprej in postane tržno gospodarstvo. Kajti mislim, da to še ni v tej fazi. In to je ena tistih pomembnih tem, ki se jih je potrebno lotiti. Half a, half a minute. You just wait for her. Half a minute. Samo pol minutke imate, prosim. Ja, kar začnite. Ich, ich mach's kurz, weil ja vieles gesagt wurde. Ich glaube, der Bericht springt etwas zu kurz. Kratek bom, torej veliko je že bilo izrečenega. Po mojem se rotevamo preveč skupnih izzivov. In to, kar sta dejala Boštenar in Milan Mon, pa tudi Jo Lenen, jasno je, da moramo v poročilu bolj omenjati strateško partnerstvo, strateško stičišče, kjer moramo sodelovati. To, kar se dogaja na kitajskem, 1,3 milijarde ljudi, skoriščene virov, energije, odvranih površin, človekovih spravit, vse to je povezano z nami. Torej, to, kar je uspešno ali neuspešno na kitajskem, ima neposredne posledice na EU in na našo sposobnost tudi v prihodnje partnersko sodelovati s Kitajsko in drugimi državami. Zato moramo spremeniti zorni kot, ker resnično mislim, da je Kitajska strateški partner. Hvala lepa. Veselim se že, kako bo kolega Lajnen bolje uravnotežil poročilo s svojimi predlogi sprememb, če sem to dobro razumel. Bomo videli, kako bo to uspelo. Sedaj pa torej še vprašanje. Lahko vključimo še eno točko, poročevalec? To igra pomembno vlogo pri borznih vprašanjih. Torej, Kitajska se pretvarja, da je tržno gospodarstvo. Seveda pa ima potem državne posege tudi na borzi in vse ekonomske politike. In potem politika, varnostna politika, ekonomska politika, vse se združuje in vse je pod državnim nadzorom. In to torej ni tržno gospodarstvo. Tako da mislim, da je to zelo napeto vprašanje primerjave sistemov. In morda bi kolega Belder lahko priložnostno spregovorili tudi še o tem. Gospod Bedar, čisto na kratko še za zaključne besede, ampak naj bo to kratko, ker je gospa Mogherini že prišla. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za vaše predloge. Dejal sem že, da je še prav posebno pomembno omeniti ekonomske odnose. Vendar pa seveda nisem želel se preveč poglobiti v to, ker se potem podvajamo z into. Hvala lepa za pripombe, hvala lepa za izmenjav mnen. Vendar pa nekaj sem opazil, kolega Boštinaro je že odšel. Vendar pa presenetljivo je, da torej meni gospod Boštinaro in uh, London School of Economics, da imajo boljše podatke kot moji viri. Morda bi bilo bolje se zanašati na moje viri, to so predvsem kitajski in oni so torej kritični do okolja in so objektivni in uravnoteženi. Potrebno je torej videti tudi njihovo perspektivo glede dialoga z EU. Po počitnicah bom še nadaljeval s svojim delom tukaj in seveda se veselim tudi predlogov sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Bilder, zahvaljujem se vam za upravljeno delo. Sem vam želim prijetne počitnice. Naslednji sestanek bo 31. augusta. Upam, da boste vsi spočiti prišli nazaj. Prijetne počitnice. Jo rad bi videl tvoje predloge sprememb.